Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Drage kolegice in kolegi, prisrčno dobrodošli pri naši seji. Veliko glasovanj nas čaka in preden bomo začeli z dnevnim redom, bi rad pozdravil skupino obiskovalcev iz Kalabrije, ki jih je povabil naš kolega Pirilja. Prisrčno dobrodošli v odboru za okolje. Potem pa prehajamo kar k dnevnemu redu in sicer k točki 22. Gre za konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Imate vsi svoje glasovalne kartice, kajti glasovali bomo elektronsko. Prosim, da jih torej uporabite. So, Dobro. Potem pa lahko kar začnemo. Predlog spremembe 28 z ustnim predlogom spremembe. Glasujemo. Ja, bitte. Ja, prosim. Moja politična skupina nasprotuje temu predlogu spremembe. Zeleni so proti ustnemu predlogu spremembe. Tudi liberalci. S tem ta ustni predlog spremembe ni dopusten in glasovali bomo o predlogu spremembe 28 v prvotni različici. Predlagal bi, kolegice in kolegi, da glasujemo z dvigom roke, v večini primerov, v primeru dvoma pa elektronsko. Torej, kdo je za predlog spremembe 28 v prvotni različici? Hvala. Proti. Se kdo vzdrži? Zavrnjeno. Prehajamo k predlogu spremembe 27. Kdo je za 27? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 29. Za proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe 30, z ustnim predlogom spremembe. Nasprotujemo obema ustnima predlogoma sprememb. torej proti predlogoma sprememb 30 in 31 oziroma usnima predlogoma. Torej glasujemo v prvotni različici, kdo je za predlog spremembe 30 v prvotni različici, kdo je proti. Zavrnjeno. 31. Brez ustnega predloga spremembe, kdo je za predlog spremembe 31? Proti? Tudi ta predlog spremje smo zavrnili. 32 je brezpredmeten, bil je omaknjen. Enako velja za predlog spremembe 33 in prehajamo k predlogu spremembe 34. Kdo je za 34? Hvala, proti. Vzdržani. Zavrnjen. 35 za, Hvala, proti. Vzdržani. Sprejeto. 36 je bil umaknjen. 38 in 54 sta identična, zato bomo glasovali o obeh skupaj. Kdo je za? Hvala. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 39. Kdo je za? Proti? Vzdržani? To pa bomo preverili. Torej elektronsko glasovanje. Predlog spremembe 39. Thank you. Hvala. Konec glasovanja. dobro, da smo o tem elektronsko glasovali. 25 za, 24 proti in en vzdržan glas. 40. Kdo je za? Hvala. Proti. Vzdržani. Enak rezultat še enkrat bomo preverili. Glasujemo. Jeder abgestimmt, ja. Ste vsi glasovali? Ja, ravno obratno, 25 za, 26 proti, nihče se ni vzdržal, torej zavrnjeno. 41, kdo je za 41? Hvala. Proti. Tudi to bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 26 proti. Zavrnjeno. 42. Kdo je za 42? Proti. elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 25 za, vedno boljši je ta rezultat, 25 za in 25 proti. To je zavrnjeno. Moja naprava ni delovala, pravi gospa Parvanova, in bila sem proti. Potem se prosim presedite za nadaljna glasovanja. Verloren, weil da sind auch Politiker, dann sind auch was, immer Probleme. Ja Hvala lepa, dragi kolegi. Če se Kriton Arsini strinja, mislim, da bi morali o vseh predlogih sprememb glasovati v sklopu o predlogih sprememb 45 do 53. Razlog za to pa je, da se vsi nanašajo na posamezne vrste v Madagaskarju in ni prav veliko razlik. Menimo namreč, da morajo obstajati trdni znanstveni dokazi. In morda bi si nekatere vrste sicer zaslužile uvrstitev v CITES, ampak ni še trdnih znanstvenih dokazov. Predlaga jih Madagaskar sam. Ne vem, Kriton, ali se s tem strinjaš. Äh. Nismo še tam, smo pri predlogu spremembe 42. Kolegica pravi, da njena naprava ne deluje. Rezultat je bil 25-25. Moj sekretarjat pravi, rezultat je rezultat in pri njem bo ostalo. Imamo pa še en problem, namreč eh, eden izmed poslancev seboj ni prinesel svoje glasovalne kartice. V poslovniku je zapisano, da bomo v primeru dvoma elektronsko glasovali in kdor nima seboj glasovalne kartice, pri elektronskem glasovanju pač ne more sodelovati tehnik bo prišel pregledati vašo glasovalno napravo, mogoče se usedete na drugo mesto za nadaljne glasovanje. 43. Kdo je za 43? Proti? Vzdržani? Spet bomo preverili. Glasujemo. konec glasovanja. 26 za, 26 proti, zavrnjeno. 44, kdo je za? 4 proti. Enak postopek, elektronsko glasovanje. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. za, 26 proti zavrnjeno. Predlog spremembe 45, kdo je za? Proti? Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 27 proti. Tudi zavrnjeno. 46 z ustnim predlogom spremembe. Nihče ne nasprotuje ustnemu predlogu spremembe. Kdo je za 46? Proti. Sprejeto. Želite, da to preverimo? Glasujemo. Konec glasovanja. Imel sem prav. 33 za, 20 proti. En vzdržan glas. 47 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. 48 za? Proti? Vzdržani. To moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 29 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za, 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Ubogi kriton vse. Predloge sprememb smo skoraj da zavrnili. 55. 55, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 59, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeta. 60 za, proti, vzdržani, sprejeta. 61 je bil maknen, 62 za, proti, vzdržani, sprejeta. No, sedaj rezultat je malo boljši. 63 za, proti, vzdržani, sprejeta. ali glasujemo v sklopu, se strinjate, do predloga spremembe 68, ne. Potem smo pri 64 za, proti vzdržani sprejeto, 65 za, proti vzdržani sprejeto, 66 za, proti vzdržani sprejeto, 67 za, proti vzdržani sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa prehajamo k uvodnim izjavam. Ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Skoraj identična sta 6 in 7. Glasovali bomo obe skupaj. Kdo je za? proti, vzdržani zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani sprejeto. 9 za, proti, vzdržani sprejeto. 11, za, proti, vzdržani sprejeto. 12, za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sedaj prehajamo k ustnemu predlogu spremembe. In sicer gre za vodno izjavo JA, ničemu ne nasprotuje, torej kdo je za to, za ta ustni predlog spremembe, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 17 z ustnim predlogom spremembe. Ne. 18. 18. 17 je brezpredmeten. 18. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 19 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 20 za. Se oproščam. 21 za. Proti vzdržanje je sprejeto. Triindvajset. Glasovanje po delih. Prvi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Želite, da to preverimo? Elektronsko glasovanje. E Imamo enega člana Evropske ljudske stranke preveč. Torej, njih, nekdo izmed eh, poslancev Evropske ljudske stranke naj ne glasuje. Koordinator morda. Konec glasovanja. Ja, 33 za, 23 proti sprejeta. Drugi del za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Tretji del za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. 24 za, hvala, proti, vzdržanje vzdržani sprejeto. 25 za. Hvala proti vzdržani sprejeto. Potem prehajamo k končnemu glasovanju. Kdo je za to resolucijo? To glasovanje bomo izvedli elektronsko, torej glasujemo. konec glasovanja. Oseminštirideset za, dva proti, šest vzdržanih. Iskrene čestitke poročevalcu za to zelo pomembno poročilo. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. 23 gre za zanesljivost oskrbe s plinom. Poročevalec pa je naš kolega Bogoslav Sonik. Takoj bomo začeli s glasovanjem. Predlog spremembe 3. Začenjamo. Predlog spremembe 3. Kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 38 za. za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6, ki je skladen s predlogom spremembe 38, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 39, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjena. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 40 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 41 za, prost, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 42 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 43. Za. Za 43. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog smo imeli 44, kjer bomo glasovali zgolj o preostalem delu besedila, kakor imate zapisano na vašem glasovalnem seznamu. Kdo se strinja s tem delom predloga spremembe 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9. Po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. To pa je bil nekoliko nejasen rezultat. Drugi del, Glasovali bomo elektronsko. Kdo je za drugi del predloga spremembe 9? Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 25 proti, drugi del je sprejet. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržanje sprejeto. 45 je brezpredmeten, 46, kdo je za 46, hvala, proti, vzdržani sprejeto, 47 za, proti, vzdržani sprejeto, 48 za, proti, vzdržani sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Ja, 26 za, 30 proti, torej zavrnjena. Tukaj imamo kar dober pogled po dvorani. 51 za, proti, vzdržani sprejeto. 14 in 52 sta identična. Glasovali bomo skupaj obeh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 je brezpredmeten. Predlog spremembe 16, kjer bomo glasovali le o delu besedila. Kdo je za preostanek besedila predloga spremembe 16? Hvala, proti vzdržani sprejeto. Želite, da to preverimo? Glasujemo. Aha, glasovalna kartica je končno prispela. Dobro. Konec glasovanja. 36 za, 20 proti, en vzdržan glas, torej sprejeto. 55 je brezpredmeten. Enako velja za 54. Pri predlogu spremembe 17 bomo spet glasovali o preostanku besedila. Kdo je za? mala proti, vzdržani, sprejeto. Šestinpetdeset je brezpredmeten. Enako velja za predlog spremembe 18. Potem pa bomo glasovali o predlogu spremembe 19. Kdo je za 19? 19. Hvala, proti, vzdržani, sprejeto. 57 je brezpredmeten, 20, kdo je za? Hvala, proti, vzdržani, sprejeto. 58 je brezpredmeten, 59, kdo je za 59? Hvala. 59 še enkrat, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 60 za? Proti? Vzdržani? Tudi zavrnjeno. 61 za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto sedaj pa uvodne izjave in navedbe. 23. Gospod Ulmer je podal to predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 27 za, proti, vzdržani sprejeto. 28 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 33. Ne, 31 se popravlja predsednik. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa bomo elektronsko glasovali o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Dvainpetdeset za, nihče ni bil proti, štirje poslanci so se vzdržali, poročilo je sprejeto, iskrene čestitke kolegu Soniku in upamo, da je zdaj zagotovljena varna oskrba s plinom. Sedaj pa prehajamo k točki 24. Gre za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov, kakšno strategijo uporabiti. Poročevalka pa je Pilar Ajuza. Und, um, Začenjamo z glasovanjem. Predlog spremembe 1. Za. nasprotje. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe tri za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe pet za. Proti. Zdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 32 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 6 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Mislim, da je to bilo jasno. Dve tretjini proti eni tretjini. Predlog smo imeli štiri. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog so nam besedem za. proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8. Tukaj imamo glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za. Proti, vzdržani, sprejeto. Pred osvobodbe 9, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Pred osvobodbe 10, za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 11, glasovanje po delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, zdržani, sprejeto zavrnjeno. O, 11, o predlogu spremembe 13 ne bomo glasovali, predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. En poslanec iz EPPED eh, je preveč. Konec glasovanja. Oh, kaj je bilo pa to? Torej gre za ogromno večino. Za proti ena. Sprejeto. Predlosom imbe 15 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Šestintrideset za, dvajset proti. Vidim, da več ne dvigujete rok dovolj jasno. 16 za, proti, stržani, jasno zavrnjeno, 17 za. Proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še končno glasovanje o celotnem besedilu. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. enainpetdeset za, pet proti, en vzdržan glas. Čestitamo Pilar Ajuzo za to mnenje. Sedaj pa naslednje glasovanje. Gre za poročilo Maroja Piridja. Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti. Poročevalec gospod Piririjo. Predlog spremembe dve za. Proti držani sprejeto. Predlog spremembe tri za. Proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe štiri za. Proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe pet za. Proti zdržani sprejeto. Pred očmi besede za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 18 za, proti, zdržani. Sprejeto. Preverili bomo elektronsko, glasujemo o predlogu spremembe 18. Konec glasovanja. Ja, vseeno jasen rezultat. 34 za, 19 proti, 4 vzdržani glasovi, sprejeto. Šest, ta je bil umaknjen. Predlog spremembe 19 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za. Proti. Preverimo elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 7. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. 23 za, 31 proti, 2 zdržana glasova. Predlog smembe 8 za, proti, zdržani. Vidim, da ste vsi utrujeni in uh, ne morem več jasno prepoznati dvignjenih rok. Glasujem elektronsko o predlogu spremembe 8. Konec glasovanja. Rezultat jasen, ampak eh, torej 20 za, 31 proti, 2 vzdržana glasova. Sedaj pa predzohrujem B1. oziroma o besedilu kot takšnem. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9. Za, proti, preverimo elektronsko, glasujemo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. 16 za, 38 proti, 2 zdržana glasova, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu, elektronsko glasujemo. Abstimmung beendet. Konec glasovanja. 56 za, Nihče proti, en zdržan glas. Čestitamo Mariju Pirilju tu za to poročilo. In eh, tudi energetska infrastruktura v Evropski skupnosti bo s tem napredovala. Hvala za delo in za poročilo. Sedaj pa točka 26. zagotavljanje informacij o živilih potrošnikom. Naša poročevalka je Renate Zomer. Rok za vložitev predlogov sprememb je bil 9. december. Veliko predlogov sprememb je bilo uloženih in besedo dajemo sedaj poročevalki. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wahrlich ein hvala. To je bila resnično obsežna tema. Strinjamo se, no, bom čakala nekoliko, da se zadeve umirijo v dvorani. No, vem, da po glasovanju obstaja veliko potrebe po klepetu, ampak eh, dovolj prostora imate za to zunaj pred dvorano. No, sedaj je nekoliko tiše v dvorani. Torej, še enkrat bom začela. K sreči ni bilo uloženih toliko predlogo sprememb kot pred pol leta pri prvi verziji poročila in to gre pripisati tudi temu, da je to drugo predloženo poročilo takšno, da seboje veliko predlogo sprememb, ki so že bili uloženi. Vendar pa so kolegi in kolegice izrazili še veliko idej v predlogih sprememb in eh, rada bi upozorila na nekatere člene. Ne morem seveda omeniti vseh. Najprej člen 7 gre za. Jasnost informacij. Želimo preprečiti zavajanja potrošnikov in to je tudi v skladu s tem, kaj sem zapisala v poročilu. Zahvaljujem se za podporo. Pripravljena sem uh, pripraviti jasno definicijo o tem, kaj so imitacije živil. To je jasno zapisano v predlogih sprememb in v poročilu. Seveda sem pripravljena to definicijo nekoliko spremeniti. Tukaj šlo samo za neko prvo idejo predloga sprememb Šliter in Hase o o prepovedi dodatkov aromati, aromatičnih dodatkov um, sadnih, če je dodano narav, naravno sadje, da bi se torej to prepovedalo, o tem bomo še uh, govorili, potem tudi prepoved, da označuješ nečes, nekaj kot sveže mleko, če je mleko trajno. Tukaj nisem zato, da bi to prepovedali. Želim, da bi vse skupaj nekoliko preformulirali, da bi torej napisali sveže mleko z daljšim rokom uporabnosti. Takšno ureditev imamo v Nemčiji in prč, um, ehm, potrošnik to dobro razume če bi imeli razširjeno, razširjen seznam prepovedanih živil, eh, to se mi zdi nekoliko problematično, kajti vedno znova se iznajdejo nova živila in ta seznam bi morali potem vedno znova potem vedno znova spreminjati. Člen 9. Kaj bi obvezno moralo pisati na živilih in kaj ne? Italijanske kolege prosim, da, da svoj predlog spremembe na temo private label tukaj nekoliko pojasnijo. pojasnijo. Sama mislim, da ne bi smela uh, podpreti tega predloga spremembe, ampak morda bi lahko italijanski kolegi pojasnili, kaj želijo s tem doseči. Rok uporabnosti po odprtju, tukaj se strinjam, en predlog spremembe k temu členu. Uh, torej, en predlog spremembe se mi zdi, da gre predale, če gre za predlog spremembe kolega Šliterja, ki želi označbo razsežnosti, kolikor je pri izdelavi izdelka bilo vključeno, bile vključene informacije o delu otrok, o, e, o kršitvah človekovih pravic in tako naprej. Diskriminacije, kršitve pravice do združevanja in tako naprej. In potem člen 9 glede obveznih e, označbah izvora, izvorne države, na to temo so bile uložene e, številne spremembe. In sama sem v prvem poročilu predlagala, da kar se tiče mesa, da bi to bilo jasno označeno, vendar pa bi lahko tukaj prišlo do zavajanja zaradi označbe izvora, um, torej na prostovoljni bazi, da bi to prepovedali. Tukaj obstaja želja, da bi meso obvezno morali označiti, da bi morali označiti izvor mesa in s tem se strinjam. Pri mesu je to izredno pomemben podatek. Kar se pa tiče drugih kmetijskih izdelkov, da bi torej za te morali v tej uredbi zapisati, da nujno mora obstajati na izdelku izna, označba izvora, to se mi zdi vprašljivo. Eh, zato sem se zauzemala pri sveži zelenjavi in svežem sadju, ampak na to sem spoznala, da bi bilo morda bolj smiselno obdržati sektoralne ureditve, ki jih imamo na tem področju, kajti te so bolj fleksibilne. Če bomo uh, dobili nove ugotovitve o teh živilih, potem te uredbe ne bomo mogli tako hitro prilagoditi. Zato prosim kolege naj vseeno razmišljajo o tem, ali ne bi bilo morda smiselno za surove kmetijske proizvode, razen mesa, obdržati sektoralne ureditve. Namesto, da bi sedaj v tej uredbi določali nekaj novega. Potrošnik mora imeti možnost vedeti, odkot surovi proizvodi prihajajo ampak postavlja se vprašanje, kako to najbolje urediti. In potem še neka stvar, s katero se sploh ne strinjam, to je označba izvora glavnih vse eh, sestavin živila. Tukaj so omenjene kot bistvene sestavine, značilne sestavine, neobdelana živila ta lahko uh, označimo, vendar pa sestavin eh, ne, kajti to je praktično nemogoče. Dodatki iz uh, eh, sestavine se nakupujejo na svetovnem trgu in uh, ta nakup narekuje ponudba in povpraševanje. In uh, lahko se zgodi, da sestavine prihajajo iz uh, različnih držav in da se to tudi varira pri enakem izdelku, zato se mi zdi, da tehnično to ni izvedljivo. Potem kolegica Liotard, zanima me, kaj misli z eh, označbo izvora za živila, ki so sestavljena iz ene same sestavine, kaj je to sploh, ali ni potem to kmetijski surovi proizvod. Zanima me, če bi lahko to pojasnila. Člen 14 torej nujni podatki oziroma obvezni podatki, naprej kar se tiče berljivosti in pa velikosti pisave. Kar se tiče čitljivosti, se strinjamo, vsi želijo, da so podatki berljivi in to je tudi popolnoma razumljivo. Tisti, ki želijo določiti velikost pisave, pa moram povedati, da se mi zdi to nekoliko nesmiselno, kajti da bi tukaj točno če bi tukaj točno določili velikost eh, pisave, to ne pomeni nujno, da bo to prispevalo k berljivosti. Lahko imamo velikost pisave 3 mm, 1 mm in pol, 5 mm ali kakorkoli že. Tudi takšno pisavo lahko oblikujem na neberljiv način, če pač na, izberem napačno ozadje, če ni nekega kontrasta. Zato ostajam pri svoji ideji berljivost bi morali jasno določiti in komisija bi na to morala v sodelovanju z vsemi udeleženimi stranmi in pa z eh, organizacijami potrošnikov določiti kriterije za berljivost, ki bi potem postali zavezujoči za trgovce in pa proizvajalce. Potem uh, izjeme pri obveznih eh, označbah. Tukaj bomo imeli še razprave o kvadratnem centimetru, ampak mislim, da bomo dosegli dogovor, kako majhna mora biti neka embalaža, tako da bomo obvezne podatke, obseh obveznih podatkov zmanjšali ali, ali odpravili. Potem člen 17, nepredpakirani izdelki. Tukaj obstaja velika podpora ideji, da bi vedno morala biti vsebovana informacija o alergenih. To je tudi logično, eh, da je to, če ne drugače, možno eh, ob naknadnem popraševanju. Eh, tukaj je vse odvisno od držav članic. Do sedaj so države članice lahko določale, kako naj bi obravnavali eh, nepredpakirana živila. In mislim, da bi sedaj v novi uredbi morali to spremeniti. To je evropska uredba, zaradi pravil notranjega trga je zelo pomembna. Pomembno je, da je to v vseh državah članicah urejeno na enak način, kako se torej obravnava ta nepredpakirana živila in zato mislim, da to ne bi smelo biti v pristojnosti držav članic. Poskrbeti moramo za to, da bomo našli neko smiselno rešitev za vse. Ali bi morali vzeti alkohol ali ne. Komisija predlaga, da bi alkohol izvzeli, eh, torej razen mešanih alkoholnih pijač, tako imenovanih alkopops. Eh, sama sem zato, da bi alkohol eh, izvzeli popolnoma. To se bi mi zdela bolj konsekventna ureditev. Ne vem, če se kdo zelo zauzema za alkopops, ampak eh, morda bomo tukaj dosegli primeren dogovor. Zame bi bilo najbolj konsekventno, če bi alkohol popolnoma izzeli. Ähm, es gibt Ideen, ähm, lediglich Ausnahmen bzw. Potem äh, so predlogi äh, za to, da bi imeli samo posebne, posebna določila za vino, da bi to bilo posebej obravnavano, da bi, da bi upoštevali alkohol äh, na splošno, kakršnokoli alkoholno pijačo in Nekateri so mnenja, da bi morali alkohol popolnoma izuzeti, vendar pa, da bi morali uh, imeti podatke o vsebnosti alkohola in vsebnosti sladkorja. Kolegi, ki podpirajo moje poročilo, torej nekateri izmed teh menijo, da bi bilo pravilno, da bi postopali tako, kot je predlagala komisija, da bi po petih letih preverili. Eh, te določbe, ampak vedno smo dobili, mm, eh, torej nedavno smo dobili novo uredbo o alkoholnih pijačah in zato menim, da niso v, ne spadajo tukaj v to uredbo. O mešanih pijačih pa lahko še razpravljamo. Potem hranilne vrednosti, katere naj bi zdaj zapisali na embalažo, katere sestavine želimo imeti uh, eksplicitno označene so eh, transmaščobe, sladkor, eh, nezasičene maščobe in tako naprej. Potem, naprimer, pri vprašanju soli, ali bomo sedaj označili samo vsebnost natrija oziroma ali bomo zapisali tako, kot predlaga komisija, sol za to sestavino. Sama sem še vedno mnenja, da bi morali označevati vsebnost natrija in da bi kot podtočko navedli tudi vsebnost soli. Sol ni čisti natrium in poleg tega obstajajo tudi drugi viri natrija v živilih. To se mi zdi znanstveno bolj smiselna označba. Transmaščobe, torej umetne maščobe. Tudi na to tema obstajajo številni predlogi naj opozorim na to, da umetne transmaščobe niso, jih ne gre razlikovati od naravnih transmaščob in zato mi ni jasno, kako bi naj jasno označili, katere so umetne in katere ne. Balastne snovi. Um, Ne vem, če potrošnika to zanima ali ne, ni nujno, da je to označeno, ampak prosim, da kolegi še enkrat razmislijo o tem, kaj vse je potrebno zapisati na živila. Če bomo sedaj stotine stvari označevali, potem nihče ne bo več tega bral. Kar se tiče same oblike označbe, tukaj imamo predlog neke lobistične organizacije iz eh, Združenega kraljestva agencija za um, živilske standarde, torej zdi se mi čudno, da to razdeljuje tukaj na sestanku. Ampak dobro, zanima me, uh, oziroma gre za vprašanje, ali bi morali uvesti tako imenovano označevanje v barvi semafora. Sama sem mnenja, da tega ne bi smeli narediti. Vedno gre za vprašanje, ali mora biti to zavezujoče ali ne rada bi razložila, zakaj sem proti enega izmed teh dveh sistemov ali, meš, ali kombinacijo obeh sistemov. Sem mnenja, da tega ne smemo. Gospod kolega, ali ste lahko nekoliko tiši, to zelo moti. da tudi samo do 11. imamo eh, čas. Da, še končna točka, s katero bom zaključila, gre za eh, sistem označevanja s pomočjo sem, eh, semafora ali dnevnega unosa ali pa kombinacijo obeh. In, Naj opozorim, da je na področju živil 80 odstotkov majhnih in srednje velikih podjetij eh, in eh, tista velika podjetja so bila tista, ki so uvedla določbe o dnevnem vnosu hranil. In eh, zato velika industrija predlaga, da bi bilo to zavezujoče. Sama sem proti, ker sploh ne vemo, kako potrošnik to po celotni Evropi razume. In uh, ni dovolj, da imamo podatek samo iz ene države članice. Imeti moramo takšen sistem, takšen sistem označbe, ki bo razumljiv za vse potrošnike v vseh uh, državah članicah. Pri dnevnem vnosu se mi zdi to preobremenjena označba, gre za preveč podatkov, težko berljivih, to ni primerno za vsak dan, nihče nima vse čas računalnika pri sebi in ne računa, koliko, koliko živila je užil in tako naprej. To ni smiselno in to lahko spodbuja celo prekomerno debelost, zlasti pri otrocih. Kar se tiče sistema semaforja, predsedujoči opozarja govornico, da mora zaključiti. No, sistem semaforja, to je pomembno vprašanje. To se mi sploh ne zdi izvedljivo, kajti resnično je zavajujoč in prepričana sem, da bi pripeljal do tega, da bi imeli. Um, da bi to pripeljalo do podhranjenosti prebivalca, če bi ta semafor uvedli. Hvala lepa. Do 11. ure imamo čas, takrat pride španska ministrica. Uh, govorili bodo koordinatorji, ostali imajo samo dve minuti za govor. Javil se še gospod Rosi, na to pa bomo zaključili za seznamom govornikov. Najprej Glenis Kinok. Vilmot, oprostite. Hvala, kratka bom. O, tej, o tem smo že veliko razpravljali, zato samo nekaj. Najprej alkohol. Alkohol mora biti označen za kalorijami in pa vsebinami, kajti alkohol lahko ima zelo veliko energijsko vrednost in potrošniki se tega ne zavedajo. Prav tako je pomembno, da so označene države izvore za vsako posamezno sestavino pri kmetijskih proizvodih in pa za meso potrošniki želijo to informacijo. Prav tako se zauzemam za to, da bi eh, bila označba ohranilne vrednosti jasna in razumljiva in eh, pojasnila bom, kaj predlagamo. Imate eh, dokumente, ki sem jih razdelila jaz in ne lobistka. To je bilo nezaslišano, da je poročevalka to rekla. Omenjam študijo, ki jo je izvedla Agencija za standarde prehrane. In sama sem razdelila dosije. Gre za rezultate 18-mesečne raziskave, ki so ocenjevale tri najbolj običajne označbe živil v Združenih narodih. To je neodvisna študija e, in je strokovna študija. In e, poudarja pomen eh, teh označk, če naprimer potrošniki nakupujejo za otroke ali pa če imajo kakšne posebne zdravstvene težave oziroma če želijo paziti na svojo težo. Eh, ugotovili smo, da so označbe, ki so sedaj v obtoku, zelo zavajujoče in eh, ugotovili smo, da so najbolj smiselne označbe, ki označujejo eh, nekakšno količinsko vsoto, torej eh, visoko, srednje in pa nizka vsebnost in pa ki ima informacije o dnevnem vnosu. Ne gre za to, da bi potrošnikom razlagali, kaj smejo jesti in kaj ne. Gre za to, da so takšni proizvodi jasno označeni in da dajo potrošniku potrebne informacije. Vem, da imajo nekateri kolegi občutek, da rdeča označba pomeni, da tega proizvoda ne bi smeli jesti in temu prav gotovo ni tako. Potrošniki želijo in potrebujejo takšne informacije in ne vem, zakaj bi jim jih odrekali, zakaj bi jim odrekali to možnost izbire. Gre samo za to, da jim želimo dati priporočila na razumljiv način, tako da jim pomagamo izbrati bolj zdravo opcijo, če to želijo. Torej, prepuščamo jim možnost izbire. Seveda, bosta sir in pa čokolada dobila nekatere rdeče označbe, ampak to ne bo ljudi ustavilo pri tem, da ne bi več jedli čokolade, samo bolj osaveščeni bodo. Hvala, Glenis. Garbandi. Dank u wel, voorzitter. Um, en ik dank ook onze rapporteur, mevrouw Sommer, voor haar. Uh... Hvala. Hvala tudi poročevalki Somerjevi za to, da je obravnavala vse predloge sprememb, vesel sem, da je sprejela celo vrsto predlogov sprememb. Eh, navdušen sem nad kreativnostjo mojih kolegov pri tem poročilu. Še vedno se mi zdi pomembno poudariti izhodišče. Izhodišče je naslednje. Potrošnike želimo obveščati, ne nujno opozarjati. To je zame pomembno izhodišče. In poleg tega moramo paziti na to, da ne bomo vsega skupaj prezapleteno oblikovali. Enostavnejše kot bo sistem, enostavnejše bo to za razumevanje potrošnikov. In to je tukaj pomembno. Še nekaj stvari bi želel podariti. na primer eh, barvne označbe. Če gre za informacije in ne za opozorila, prisluhnil sem kolegici Wilmot, ampak še vedno sem prepričan, da rdeča barva pomeni enako kot znak stop. To se mi ne zdi dober signal živila, ki so označena za rdečo barvo, niso nujno tako slaba. Vedno je odvisno od tega, koliko tega živila uživaš. Potem, kar se tiče dnevnega vnosa, tukaj se z poročevalko ne strinjam. Za potrošnika je to že koristna informacija. Morda to ni znanstveno utemeljeno, ampak vseeno pove potrošniku veliko o tem, kaj pomeni, če užije določeno količino nekega živila. In potem še uh, stališče restauracij. Preprečiti moramo to, da bi vsaki restauraciji bil izobešen uh, dokument, ki bi pravil, da niso restauracije odgovorne za obroke, ki jih strežejo, da bi na ta način se torej pravno zavarovale restauracije. Tudi potrošnik mora biti dovolj odgovoren in mora povprašati v restauraciji, kaj vsebuje neka jed, krati pa morajo biti restauracije sposobne potrošnikom na to vprašanje odgovoriti in potem nepredpakirana živila. Tukaj se strinjam za poročevalko. Zadnja točka so ali natri, tukaj pa se še vedno ne strinjam. Natri je nekaj, kar je prezapleteno kot eh, informacija za potrošnika, sol pa je nekaj jasnega. Hvala lepa. Karl Šviter je naslednji. Uh, well, that, uh... Najprej se bom navezala na to, kar je vprašala poročevalka. Mislim, da je pri svežem mleku jasna razlika pri okusu, pri svežem mleku, pri delno svežem mleku in pri pasteriziranem mleku na visoki temperaturi. In mislim, da je to zelo visoka, velika razlika in zato sem tudi predlagal ta spremembo. Ugotovil sem, da so nekaterim zdelo smešno eh, moj predlog v zvezi z eh, otroškim delom, ampak sistem pravzaprav iz, že obstaja v določenih državah. Tudi jaz sem se nasmehnil, ko sem prvič to slišal, ampak ko sem pa videl, da je to izvedljivo, se mi je zdelo zelo pomembna informacija. Kajti, če vsi verjamejo v tržno ekonomijo, potem je treba povedati, da to temelji na tem, da potrebuješ potrebno informacijo za to, da se odločiš za nek nakup. Veliko ljudi je proti delu otrok, proti kršitev standardov in tako naprej. In lahko jim damo neko orodje. Komisija je podala predlog in, oziroma komisija naj poda nek predlog in lahko ga bomo takrat zavrnili, ampak dajmo jim vsaj to nalogo, da predložijo predlog. Vedno smo razpravljali tudi o izvoru, eh, državi izvora izvor sestavin. Potem pa ljudje pravijo, ja, kupujem stvari iz eh, posod in eh, pojma nimamo, odkot prihajajo in ni treba, da to napišemo na lepke. No, ampak lahko bi rekli, da potem neka podjetja napiše izvor um, neznan. To je kompromis, ki ga lahko sprejmem. In potem lahko podjetje izbira. Ampak da se pa enostavno reče, ker nekateri tega ne morejo označiti in s tem potem onemogočiti tudi tistim, ki vedo, odkot prihajajo stvari, to ni dobro za konkurenco. In tudi iz vidika sledljivosti je zelo koristno, če ljudje vedo, odkot prihajajo stvari. Torej bi bil kompromis, da se napiše izvor neznan. Še nekaj manjših predlogov sprememb. 362 v zvezi z jajci. Veliko smo imeli razprav o teh eh, kokoših, ki ležejo jajca. In eh, potem smo označili jajca, zakaj ne bi imeli to tudi na izdelkih. Potem pa še nekaj v zvezi z mesom. Mislim, da bi um, potrošniki morali vedeti, da recimo v nekem izdelku velik večji odstotek ni meso, ampak tkiva. Hvala lepa. Hvala. Gospod Stevenson. Hvala lepa. Strinjam se z poročevalko zvezi z vprašanjem alkohola. Predvsem moramo biti tu konsistentni izključiti alkohol iz teh pravil. Kot je rekla Renata, že imamo nova pravila za vino Torej, mislim, da bi povzročilo zmedo, če bi sedaj vključili alkohol v ta nova pravila. Predvsem obvezno označevanje za sladkor in alkohol, mislim, da bi to vodilo do velike zmede. Glenis Vilmat je rekla, da se moramo zavedati tega, kaj želijo potrošniki. Potrošniki želijo jasnost. In glede, ne soprostiti, ker se ne strinjam s tabo, ampak če začneš navajati, koliko kalorij je v alkoholu, če to navedete recimo na steklenico alko eh, viskija, kako je to povezano z kozarcem viskija. Običaji so različni, ponekod dodaš eh, vodo, ponekod Coca-Cola in potem boš šokiran. In to bo res privedlo do velike zmedenje, popolnoma nepotrebno in to ni to, kar si potrošniki želijo. Zato se popolnoma strinjam za poročevalko. Tu moramo biti konsistentni in izključiti alkohol iz tega poročila v celoti. No, viski pravzaprav ni živilo, ampak je medikament, je zdravilo, saj pomaga proti vsem boleznim. Torej po škotskih predstavah izpade iz tega. Spalijo tart. Hvala lepa. Tudi jaz sem se ustrašila, ko sem videla število predlogov sprememb. Res bomo morali opraviti veliko dela, da bo cela stvar čitljiva za potrošnike, ampak priznam, da je nekaj predlogov sprememb res dobrih. Uh, Pridem pa bomo še naprej delali s tem, pa moramo preučiti, ali je možno pri nekaterih točkah skleniti kompromise. In prvi kompromis, s katerim bi se lahko strinjala, in to je bilo tudi vprašanje pročevalke, tu je šlo za oznako države izvora. Vprašali so me, kaj razumem po to, ampak tukaj. Uh, se strinjam z gospodom Šluterjem, zaradi mene lahko piše tudi kaj tudi neznano takrat, kadar nekdo res ne ve, odkot neka sestrina prihaja. Druge pa se pač to napiše. Potem pa, kar se tiče proizvodov, ki so posamezni proizvod, sem sodijo potem naprimer meso, mleko ali pa tudi oreščki, tukaj bi se moralo navesti izvor, pri drugih pa vsaj pri glavnih sestavinah, naprimer pri čokoladi kakao. Tak je bil pravzaprav moj namen pri predlogu spremembe. Konec koncev pa sem še vedno mnenja, da so to predpisi za potrošnika, torej mora biti to neka dodana vrednost za potrošnika. In številni, številna združenja potrošnikov še vedno pravijo, da da bi potrošnikom bolj ustrezal sistem semaforja. Torej podpiram tudi to. Uporaba vseh sistemov hkrati bi seveda povzročila zmedo, ampak pri sistemu semaforja pa imajo potrošniki nek sistem, ki se jim zdi dober in morda bi res lahko bolj razmislili o tem. Kjer pa se strinjam za poročevalko, pa je naprimer to, da bi morali vina urejati posebno. Hvala. Hvala. Po koordinatorjih sedaj sledijo drugi. Tukaj moram strajati pri dveh minutah. Dagmar Rod Berend ima prva beseda. Hvala lepa. Bom skušala biti hitra in kratka. Začela bom pri tistih spremembah, ki so mi najbolj pomembne od mojih, torej izvor država izvora. Potrošniki imajo pravico vedeti, odkot prihaja nek izdelek. In če proizvajalci pravijo, da imajo različne recepte in da mandlje neko leto pridobijo iz Južne Amerike in naslednje leto iz Italije, potem to sicer razumem, ampak potem moramo pričakovati, da se našteje različne države. Država izvora in so potem tam napisane tri države. To, to sploh ni problem. Pričakujem pa malo domišljije. O tem se ne sme razpravljati o državi izvora, to je bistveno. Potem pa poročevalke nisem razumela, zakaj balastne snovi niso pomembne za ljudi. Dodala sem predlog spremembe, da je treba označiti beljakovine in balastne snovi na milijone ljudi zaradi uh, bolezni ali drugih stvari so nujno. Um, so, so, se morajo prehranjevati z veliko balastnimi snovi. Za ne je to pogoj, na kateri, kateremu se ne smejo odreči in to je nujno in sploh ne razumem, zakaj bi to črtali. Potem sem dodala še en uh, predlog spremembe, da bi se pri vinu, pivu in drugih navedlo vsaj um, hranilno vrednost, torej kalorije. Razumem, kaj pravi kolega, razumem, da je pri, pri viskiju zelo čustven. Uh, Ampak tega se ne smemo privoščiti, kolegice in kolegi. Ljudje morajo vedeti, koliko kalorij ima kozarec vina in kozarec viskija, z vodo ali brez, se nič ne spremeni. In to je pravica, ki jo potrošniki imajo in to jim lahko tudi pripišemo. In nihče ne bo zaradi tega nehal piti vino ali viski, da se to izključi zakonodaje oziroma da se tukaj to ne dopolni, se mi zdi narobe. Potem pa še dve točke, ki se mi zdita pomembni, to so velikosti porcij. Želim si velikost porcije, ki je razumljiva in želim, da se tudi nepredpakirane izdelke označi, drugače bomo imeli nelojalno konkurenco med um, odprtim lončkom solate in zaprtim. Hvala lepa, Tomas Ulmar. Hvala lepa govorim tudi v imenu gospe Weisgerber, ki je danes zbolela, bom pa vseeno opravil v dveh minutah. Ena stavek v zvezi s gospodom Stevensonom. George Bernard Shaw je rekel, da je viski kot sončna svetloba. No, ampak sedaj pa k resnejšim zadevam razpravljamo o uredbi, v kateri gre za to, da moramo potrošniku ponuditi čim več informacij. In te bi moral potem sprejeti v dveh do petih sekundah, v um, katerih se ukvarja s tem izdelkom. Torej želimo ponuditi čim več informacij, zato da si lahko stvari neko objektivno sliko. Renate Somar je že predlagala kar nekaj dobrih sprememb po primerjavi z predlogom komisije. Nekaj pa bi še vključil. Imitati. Predlagam si, eh, predstavljam si, da bi na sprednji strani morali imeti aktivno Eh, označbo, zato da se prepreči neko zavajanje, naprimer, da ni spredaj eh, narisan nek ser, če v izdelku ni sera. In mislim, da moramo tudi slikovno podobo tukaj dopolniti. Pri določbah o dnevnem odnosu bi lahko poleg navedbe 100 gramov ali 100 mililitrov dodali nek odstotek. Ni treba, da je to neka barvna, barvni prikaz, zadostuje šarno-bel prikaz, enostavno nek stolpec, kjer lahko z različnimi um, prispodobami podamo neko grafično in optično hitro pregledno navedbo. Tu obstajajo različni modeli in uh, prikazal sem jih v svojih predlogih sprememb. Hvala lepa. Hvala gospod Olmar, Peter Lize. Hvala, predsednik. V zvezi s številnimi stotimi sem jaz prispeval samo enega, torej en predlog spremembe. Poročilo je dobra osnova. En predlog spremembe pa imam in tega bi želel razložiti. Razpravljali smo že o tem, da nepredpakirana živila bi morali izuzeti vsaj uh, iz eh, teh obširnih eh, predpisov značevanja, o katerih razpravljamo, ne seveda o seznamu sestavin in tako naprej, ampak iz kalorij, deleža nasičenih ali nenasičenih maščobnih kislin. To je zagotovo zelo težko za majhne obrate in to bi še malo razširil, kajti obstajajo zelo majhni uh, obrati, ki ponujajo pakirana živila in jih ponujajo na enem ali dveh um, prodajnih mestih. Tukaj mislim recimo na kmeta, ki ne prodaja samo v na svoji kmetiji, ampak dobavlja še nekem sosednjem hotelu svojo klobaso. In če bi pri teh, in to isto velja za mesarja ali peka, ki ima eno ali dve podružnice, in če sedaj njemu naložimo to, kar imamo v glavi za nestle ali za ferero, potem bomo zadušili kreativnost včasih se sezonsko kaj naredi drugače, ob božiču se ponudi kaj posebnega. In če vsakeč rečemo nasičene eh, maščobne kisline, kalorije, vse to mora biti navedeno, bo prej slej rekel dobro, potem pa pač tega ne bom več počel in s tem bomo zadušili v srednjem razredu kreativnost. Pa še zadnja točka, ker imam malo časa v zvezi z barvnim označevanjem. Tudi jaz mislim, da je problematično da bi obvezujoče za celo Evropo predpisali eh, to barvno oznako. Ko je Remanate Soma rekla, da lahko vodi do napačnega prehranevanja, ste se nekateri smejali. Mislim, da imamo vsi pred očmi ljudi s prekomerno težo, ki jejo, povejo, zaužijo preveč soli, ampak imamo tudi drugo situacijo, recimo stari ljudje, ki eh, zaužijo preveč, premalo kalorij. In če tam zagledajo rdečo luč, bo za eno to pomenilo stop in ne smemo naprej in za, zato je to problematično. Hvala, Antonija Paranova. You, Hvala, jaz sem uležila deset predlogov in vsi so v skladu z informacijami eh, za potrošnike povezani z, njihovo, z, z njihovim zdravjem. Sov, sladkor in maščoba je nekaj, kar je pomembno za javno zdravje in za zdravje potrošnikov. Ko sem se pogovarjala s kolegi, z zdravniki, nekaterimi profesori biokemije in tako naprej, so bili res šokirani, ko so eh, slišali za naše razprave in rekli, da je res neverjetno, kako se poslanci ne posvetujejo strokovnjaki, ko razmišljajo recimo eh, o tem, da alkohol ni živilo. Kajti, alkohol velja kot živilo, odkar je dietologija znanost oziroma veda. Mislim, da je vsebnost sladkorja in soli pomembna, ne glede na to, za kakšno v alkoholu je vsebnost sladkorja pomembna, ne glede na to, če vanjo zlijemo vodo ali let ali kakorkoli. Kakršen je torej vnos sladkorja v, s posameznim kozarcem? Tudi, ko govorimo o semaforju, pomembno je, kakšen je dnevni vnos. Odno, in posamezni vnos. In včeraj je bilo rečeno, da se bo začela strategija za zmanjšanje vnosa uh, soli, ker povzroča določene bolezni, bolezni srca in ožilja in druge bolezni. In to mora biti res označeno z rdečo. Gre za opozorilo, ni samo za e, informacijo in mora biti poseb, pomembno za vse, ker rešuje življenja. Tu ne gre za neko nedolžno informacijo. Gre za nekaj, kar skušamo nuditi potrošnikom, zato da se bodo dejansko zavedali tveganja za svoje zdravje, kajti posamezno, vsako posamezno živilo, ki ga zaužijemo, je pomembno, kajti gre za biokemijo v našem telesu. Hvala lepa in mislim, da nikoli ne bo povzročilo podhranjenosti, ker nikoli nisem videla, da bi ljudje ne vzeli nečesa samo zaradi nalepke. Hvala. Thank you. Other Westland. Hvala. Zdaj pa Vestlund. Hvala, gospod predsednik. Predložila sem kar nekaj predlogov sprememb, rada bi podarila en problem, kjer mislim, da komisija o tem ni razmišljala pri svojem um, predlogu, kajti veliko končnih potrošnikov ne plača samih za izdelek, ki ga govorijo. Govorimo o pacijentih v bolnicah, ki dobijo predpakirano hrano ali pa starejši, ki uh, dobijo tudi hrano od zunaj. In tudi oni morajo imeti dostop do informacij, prav tako kot tudi tisti, ki kupujejo hrano v trgovini. Dva predloga sprememb sem podala, 286 in 289, ki želijo ravno tem skupinam omogočiti, da pridejo do informacij kajti to za proizvajalce ne bi smela biti neka velika ovira, da označuje tudi te proizvode, saj tudi v velikih trgovinah lahko prejmemo to informacijo. In nisem pa še slišala, da bi kdo drug karkoli omenil to. Veliko sem delala z živili, veliko sreča sem imela z ljudmi na temo živila in vprašanje, ki se vedno znova pojavlja, je to, da mora biti enostavno prebrati embalažo in to, tega se moramo res ljuditi. Kar pa je še rečeno, treba je vedeti, ali nek izdelek vsebuje transmaščobe ali ne. Te informacije trenutno pa izdelke ne vsebujejo in želijo si jasno opredelitev države izvora. Kar se tiče razprave v zvezi z alkoholom, sem presenečena. Švedska si želi restriktivne predpise v zvezi z alkoholom in to pravi tako tudi alkoholna industrija in EU. In alkohol je čisto običajno živilo. Torej mora soditi v predpise, ki se jih tukaj sklepa, kajti velja za živila. Ne moremo tukaj imeti različna sporočila za isti proizvod. Hvala, Horst Schnellhardt. Hvala lepa, gospe in gospodje. Mislim, da je poročevalka predložila zelo dober predlog. Strinjam se z velikimi zadevami, nečesa pa ne smemo početi tukaj. Torej, to, ta predlog, da se lahko vključuje tudi nacionalna pravila, se mi zdi zelo nevaren. To ogroža notranji trg. Moramo ta pravila uskladiti in opredeliti na evropski ravni. Pri navedbi države izvora, torej gospod in gospodje, pri mesu ali pri posameznih izdelkih si to predstavljam, tukaj smo to že uredili, ampak kaj pa naj, zakaj pa bi imeli neko navedbo številnih eh, držav za nek, izvor, za nek proizvod, ki ima recimo 20 sestavin. Kaj to tukaj nič ne koristi? Kaj mi pomaga, če tam piše Kolumbija, nekje drugje piše pa Burkina Faso? Uh, To so stvari, ki za potrošnika niso zanimive. In zato ne smemo preveč obremeniti nalepke. Tukaj se ne strinjam z gospodom Berend. Kar se tiče alkohola, se mi zdi vse skupaj malo vprašljivo. Zdi se mi pomembno, da tukaj določimo pravila. Za alkohol sicer imamo že neka pravila, mogoče ni nujno, da vključimo vino, ampak morda pa bi res razmislili, da bi navedli neko označbo, bi pa opozoril in tukaj se strinjam s Petrom Lizejem, da moramo biti zelo previdni pri pravilih za majhna podjetja, ki ima, proizvajajo regijske proizvode in če njim potem predpisujemo, kaj vse mora biti označeno, to je prekomerano ukrep. In če je tam 5-6 sodelavcev, potem pri teh ogromnem številu določb, ki jih morajo upoštevati, se ne morajo privoščiti še tega označevanja in tudi potrošnik pravzaprav ne bo imel nič od tega. Hvala lepa. Korin Lepaš. Gospod predsednik, Pridružujem se predlogu spremem gospe Vilmut, ki sem ga tudi so podpisala. Kaj pravzaprav želimo? To je vprašanje pri tej uredbi. Gospa Rod Berend je to še enkrat um, povedala, nas še enkrat opomnila. Evropski potrošniki naj se odločajo glede na zdravje, glede na njihov način življenja in naj morajo imeti možnost izbrati tiste živila, ki jih želijo. Zato potrebujejo ustrezno oznako, zato da to informacijo dobijo ne smemo se skrivati za nekimi skrbmi, oh, bogi potrošnik, pa je sedaj prisiljen, pa ne vem kaj, ali ta bogi potrošnik bo sedaj preplašen, kajti s tem bomo zastopili interese, ki niso potrošnikove. Torej, tukaj moramo res določiti usmerjenost. Če nas zanima zdravje, možnost izbere, potem potrebujemo označbo, ki bo potrošniku dala možnost, da to tudi stori pri sladkorju, soli, kalorijah ali pa tudi pri državi izbora. izvora. To je podoben problem. Če želimo imeti kakovostno ponudbo, če želimo ponuditi proizvode, ki prihajajo iz bližine ali iz iste regije, potem moramo dati potrošnikom možnost izbire. Sicer pa ima gospod Šliter prav. Če rečemo, eh, da ne vemo, odkot prihaja nek izdelek, potem rečemo izvor neznan. Torej, mora nam biti jasno, kaj želimo in sploh ne ne bo pomagalo, da tukaj iščemo neke zapletene izgovore in počnemo nekaj drugega, kar bi morali. Hvala. Gospa Rosi. Hvala lepa. Gospod predsednik, predlagam, da bi še eno sejo organizirali na to temo, glede na to, da je tako pomembna. Kar zadeva označevanje, se povsem strinjam z poročevalko. Jasno je, da ne moremo predpisati velikosti embalaže, recimo za zobno pasto ali pa za čokolado. Poleg tega se moramo zavedati, da je pogled industrije drugačen od eh, pogleda potrošnikov. Recimo, ko gre za fitofarmacevtska sredstva, so ta recimo prepovedana v Italiji, eh, v Evropski uniji, morda pa ne v Argentini, Braziliji ali kje druge. Tako da, če uvozimo nek eh, met iz eh, Brazilije ali Argentine, moramo seveda napisati državo izvora, tako da potrošnik ve, odkot ta met prihaja. Kar zadeva semafor, se spet strinjam z poročevalko, vendar pa je lahko ta označba tudi nevarna. Pomislite samo na izdelek, ki vsebuje sladkor ali pa barvila. Recimo, lahko bi se zgodilo, da ima en izdelek z vsebnostjo sladkorja rdečo oznako, medtem ko ima izdelek z barvilom oranžno oznako ali pa celo eh, zeleno oznako, pri čemer pa je recimo ta izdelek z brvilom bolj nevaren za noseče ženske kot pa eh, izdelek z sladkorjem. Če so v Veliki Britaniji zadovoljni semeforjem in če nameravajo ta sistem še naprej razvijati, lahko to seveda storijo, vendar pa ne morejo svojih pravil usiljevati celotni Evropi. Hvala lepa, gospod Pilara Juza. Eh, Hvala lepa, predsednik. Kratka bom. Čestitam gospe Zomar k njenem odličnem poročilu. Strinjam se s tem, kar je rekla v zvezi z označevanjem v obliki semaforja. Kar pa se tiče vina. Pri vinu in alkoholu imamo zelo obširna pravila, ki so bistveno bolj podrobna kot pri drugih živilih. In če pogledamo znako na viskiju, sicer vemo, itak vemo, koliko alkohola zaužijemo, ker to že piše na steklenici, pač drugih informacij pa ni, kar se tiče porekla pri nekaterih proizvodih, ki imajo z veliko sestavin, je težko ugotoviti državo poreklo vsake posamezne sestavine. In to je težko tudi za trgovca. Saj ni treba, da so vedno vse natančne informacije navedene, ampak moramo poprečnega potrošnika informirati tako, da je uh, to zanj razumljivo in podjetje ne smemo obremeniti s prevelikimi stroški. Vemo, da je v, so v Evropi v živilski industriji predvsem majhna srednja velika podjetja in ne morejo si privoščiti tega, kar lahko počnejo multinacionalke na področju živil, tudi kar se tiče označevanja. Potem pa še čestitke gospe Somr za ta, to odlično poročilo. Hvala lepa. Ana Marija Bild, še zadnja. Hvala. Hvala, da sem lahko tukaj danes. Lepo, da se vsi strinjamo, da moramo najti neko ravnovesje med zaščito potrošnika in da ne ustvarjamo novih bremen za manjše proizvajalce in da tudi najdemo neko ravnovesje za notranji trg. In to je poročilo, ki ga odraža gospa Somar. Uh, in jaz ga podpiram. Rada bi se osredotočila na eno točko. Tukaj želimo potrošniku dati možnost, da, pre, da pridobi berljivo informacijo, zato da bo lahko prosto izbiral in hkrati moramo, eh, moramo omogočiti prosto izbiro. No, tu smo, da ga informiramo, ne da ga vodimo. Kako hoč, kako lahko vodimo, a hkrati pustimo, da prosto izbira. To ne gre. Torej, ljudje imajo pravico do svoje izbire in to moramo pomisliti. Vsaka standardizacija ali premajhno spoštovanje raznolikosti ni dobro. In mislim, da je oznak, ločevanje z barvami, se pravi semafor, to ni dobro. Torej jaz dajem maslo otroku, kajti to je zan dobro, moj otrok je star pet let, sama pa masla ne jim. Vedno znova pravite, da gre za željo potrošnikov če obstaja neka študija v Združenem kraljestvu, se to ne nanaša na, vseh, na vsa prebivalstva v Evropski uniji in to ne pomeni, kaj res ljudje želijo. Hvala, predsednik, za vašo potrpljenje. Hvala, gospod Gardini, smo pozabili. La ringrazio, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Prosila sem za besedo že prej, ampak me očitno niste uvrstili na seznam. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki, kajti upravila je zares zelo obsežno delo. Povedala pa bi rada tudi, da se moramo osredotočiti predvsem na pristop, ki ga želimo izbrati. Pokazala sta se dva različna pristopa, nekateri bi bilo ljubše izobraževati potrošnika, drugi pa bi radi potrošnika zgolj seznanili z ustreznimi informacijami. V italijanskih časopisih se že pojavljajo članki o pristopu, ki ga izbiramo in da je ta pristop morda nekoliko preveč rigiden gre za vrnitev k državi, ki izobražuje ljudi eh, in ki jim naroča, kaj naj storijo in česa ne smejo storiti. Izjave nekaterih kolegov eh, so bile nevarne, recimo semafor, rdeča, oranžna, zelena luč, to bi lahko poskrbelo za velike motnje. Če bodo z rdečo lučjo označeni izdelki z sladkorjem, soljo, maščobo, potem bo cela vrsta mladih te snovi povsem izločila iz svoje prehrane. In to seveda ni prav. Mi nismo zdravniki, ki izobražujemo mame in otroke, kako naj se prehranjujejo. Mislim, da je dobro, če imamo označbe, ki so natančne, vendar pa mislim, da ne bi smeli potrošnikom usiljevati, eh, kako se morajo odločiti. Strinjam se predlogom spremembe 162 eh, Renate Somer. In Pridružujem se kolegu Rosijo ter prosim, da bi organizirali še eno sejo na to temo, kajti res je veliko stvari, o katerih bi morali razpravljati. Tema je ja že deja vu, fedili še sledce mal dabajva. No, tema je bila že videna za tisti, ki ste bili že zadnjič tukaj. Sedaj nimamo več 575 predlogov sprememb, jih imamo že sedaj manj, ampak bomo videli, če bomo lahko to še enkrat um, dali na dnevni red sedaj. Pa dajem le še gospe Zomar možnost za odgovor. Komisiji se upravičujem, ampak španski ministrica je že zunaj. Hvala. Rada bi še enkrat povedala, da gre za obliko prikaza. Dnevni vnos ali semafor in tako naprej ali mešanica med obima sistemoma. Ne želim, da se to predpiše zavezujoče v celi Evropi, ker ne vemo, kaj bo potrošnik storil za to vrsto označevanja. In če boste prebrali moje poročilo, boste to tam videli. Seveda pa izredno dopuščam prostovoljno označevanje poleg obveznega in tu bi se lahko določene vrednosti ponovilo v grafični obliki ali kakorkoli. Potrošnik mora imeti možnost, da odloči, kater sistem potrebuje, katerega želi in pripričana sem, da se bo ta sistem znašel na živilih. Ostajam pri mnenju, da ne smemo dopustiti nacionalnih ozna sistemov označevanj, tudi če so neobvezni in tudi ne želim dopustiti, da države članice odločajo ne predpakiranim uh, živilih, gre za evropsko uredbo, to moramo urediti tukaj in mora veljati enako v vseh državah članicah. No, dodatno prostovoljno označevanje strani sektorja pa je možno. Kolegici Rodberend bi rada razložila, da označevanje porekla glavnih sestavin bi bilo možno, če bi bilo klasno, če bi bilo možno, ampak iz praktičnih pomislekov pa ni možno. Prosim vas, drage kolegice in kolegi, pejte enkrat v obrat. Pozanimajte se in poglejte, kako se sestavljajo živila, kako se jih proizvaja in kako deluje nabava. Zelo hitro boste ugotovili, da to ni možno, da tudi glavno vsebino sestavljenih živil traj, stalno um, označujemo, razen če dovol, dovolimo dodatne nalepke, spremne lističe in podobno, ampak doslej smo mnenja, da mora biti to natiskano na embalaži, kar se tiče obveznih navedb. Kar se tiče pa sestavin pri sestavljenih proizvodih, izvor se ne menja iz leta v leto, ampak se lahko menja iz dneva v dan. To velja predvsem za male in srednje velika podjetja, ki so prevladojoča v tem sektorju. Na podlagi mojih izkušenj ne moremo označiti izvora, ki se menja vsak dan. Kaj ti pomislite, da ponekod je potrebno tudi različna eh, jezikovna različica? Torej, prostora na embalaži mora biti dovolj in ne želimo dodatno povzročati odpadkov zaradi embalaže. Sicer pa se zahvaljujem za vse prispevke, lahko vam zagotovim, da da sem zelo pripravljena za kakršne koli pogovore. Torej, če želite govoriti o vaših predlogih sprememb, pridite k meni in skušala bom narediti kompromisne predloge za glasovanje marca. Hvala. Hvala, gospa Somr, to je res zelo vroča tema s celo vrsto kontrovers, ki so vedno znova jasne. 16. marca bomo glasovali o tej temi, ki izvira še iz prejšnjega mandata. Poročevalka je ponudila, da bi še imela posamezne pogovore, torej naj predlagatelji sprememb, gospod Rosi in drugi še govorijo z gospod Somar, da bi poiskali kompromise. Hvala za to razpravo. Prostite komisiji, da ne moremo slišati vašega mnenja. Pred nami pa je zadnja točka za špansko ministrico za okolje. No, ki pa jo moramo še počakati. Um, delegacija še ni čisto pred vrati. Suspet. Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tako, drage kolegice in kolegi. Prosim, da sedete na svoje mesta in prenehate s svojimi pogovori. Tako da bomo lahko nadaljevali in sicer z pomembno točko na današnjem dnevnem redu. Gre namreč za program španskega predsedstva na področju varstva okolja. V veliko veselje mi je, da lahko pozdravim špansko ministrico za okolje in kmetijstvo in pa predsedojočo sveta Eleno Espinoza. Gospa ministrica, prisrčno dobrodošli v odboru za okolje Evropskega parlamenta. To je eden izmed največjih odborov, ki ga imamo v poslanski zbornici Evropske unije z številnimi kolegi, ki se tudi doma zelo aktivno zauzemajo za varstvo okolja. Celo vrsto tem imamo, o katerih bi radi spregovorili z vami. Prisrčno vas pozdravljam in vam dajem besedo za predstavitev programa španskega predsedstva. Beseda je vaša. Gracias, señor presidente. Presidente. Hvala lepa. Gospod predsednik, dame in gospodje poslanci. Danes sem prišla v vaš odbor, da vas seznanim z delovnim programom španskega predsedstva. Jasno je, da bo nad našem dnevnem redu boj proti podnebnim spremembam in pa definicija ciljev, ki jih moramo sprejeti za uspešno delo v naslednjih šestih mesecih. 12. januarja sem predstavila rezultate vrha v Köbenhavnu in pa izzive, ki so se po tem vrhu pojavili. Ne bi rada vsega ponavljala, vendar pa bi rada izuzela vsaj nekaj najpomembnejših točk pomembno je, da izvedemo vsebino sporazuma iz Kopenhavna. Želimo hiter napredek v mednarodnih pogajanjih. Pri naslednji konferenci držav pogodbenic o okvirnem sporazumu v Mehiki novembra bomo nadaljevali z mednarodnimi pogajanji v Evropski uniji bi radi poskrbeli predvsem za to, da izvedemo ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. Tukaj gre za učinkovito upravljanje z vodo, za kmetijstvo, ribištvo in druga področja, za katera je potrebno poskrbeti. V času šestmesečnega španskega predsedovanja bomo skušali poskrbeti za to, da bi se nadaljevala dela na področju bele knjige za prilagajanje podnebnim spremembam. Potem je tukaj svežen energija in podnebne spremembe. Ta svežen bo igral pomembno vlogo v boju proti podnebnim spremembam, še prav posebej, ko gre za trgovanje z emisijami. To bo zagotovo visoko na našem dnevnem redu. S to točko ne bi rada zaključila, ne da opozorim na to, kako zelo pomembna je notranja politika Evropske unije v povezavi z mednarodno politiko. Evropa mora, po mojem mnenju, prevzeti vodilno vlogo na tem področju, vendar pa se lahko zgodi tudi, da bomo morali zaradi mednarodnih sporozumov sprejeti prilagoditve tudi na evropski ravni. Vsekakor je svežen energija in podnebne spremembe izjemno pomemben in upam, da bo prinesel uspeh. Potem bomo nadaljevali z eh, delom na področju industrijskih emisij in pa zračnih emisij. Želimo ohraniti vodilno vlogo Evropske unije, ko gre za odstranitev in zmanjšanje škodljivih snovi v zraku in pa za uporabo oziroma za zmanjšanje uporabe škodljivih kemikalij. Pomembno je zaščititi ekosisteme in pa poskrbeti za to, da bo vpliv na zdravje ljudi kar se da majhen. Evropska komisija je v preteklih letih storila veliko na področju kemikalij. Tukaj govorim o uredbi REACH, ki omejuje uporabo kemičnih snovi. Torej, to uredbo vsi poznamo kot uredbo RIČ. Radi pa bi sprejeli tudi pobude na področju škodljivih snovi. Naslednja točka, trajnostna proizvodnja, upravljanje z odpadki in pa elektronski odpadki. Radi bi poskrbeli za to, da bomo imeli tudi specifične predpise za reciklažo bioodpadkov. tla so prav tako pomemben element za okolje in zato moramo poskrbeti, da bodo tla imela enako pomembno vlogo, kakor voda in pa zrak. Potrebujemo skupen odgovor, vem, da ga ne bo lahko najti, vendar pa zaupam v to, da bomo skupaj sposobni najti odgovor soglasje tudi glede direktive o zaščiti tal. Potem pa predlog uredbe v povezavi z nekomercialno rejo domačih živali. Tukaj smo za pogajanje skoraj da že zaključili in z skupno zauzetostjo lahko omogočimo, da bo ta zakonodaja stopila v veljavo še pred koncem junija. Naslednja točka, s katero se bo potrebno ukvarjati, je zmanjšanje biotske raznovrstnosti in pa izginjanje določenih živalskih in rastlinskih vrstov bo velik izziv za špansko predsedstvo. Leto 2010 je leto eh, biotske raznovrstnosti in to bo odlična priložnost, da se posvetimo in sicer aktivno posvetimo temu vprašanju. Potrebno si zastaviti ambiciozne cilje tudi za obdobje po letu 2010. Špansko predsedstvo se bo zato posvetilo tudi pripravi mednarodnih pogovorov z namenom sprejetja mednarodnega sporazuma o biotski raznovrstnosti. COP10 bo leta 2010 potekal na Japonskem v Madridu poteka v tem trenutku konferenca o biotski raznovrstnosti. Cilj te konference je, da najdemo odgovore, hkrati pa s tem otvarjamo tudi leto biotske raznovrstnosti. Naslednja točka - zaščita gozdov. Kot vemo, ima Evropa vedno večje probleme z gozdnimi požari, z poplavami z viharji in pa tudi plazovi. Vse to povzročajo podnebne spremembe. Ti pojavi ogrožajo tudi evropske gozdove in vodijo k zmanjšanju biotske raznovrstnosti. Poleg tega pa ti pojavi ne poznajo meja. Komisija bo v kratkem predlagala zeleno knjigo o zaščiti gozdov in ta bo zagotovo dober prispevek k rešitvi te situacije. Špansko predsedstvo želi organizirati tudi konferenco o zaščiti gozdov, ki bo. In rezultati te konference bodo vključeni tudi v zaključke sveta 21. junija. Potem se bomo osredotočali tudi na upravljanje z vodo, za vodo z vodo oskrbo, to je zelo pomembno področje, gre tudi za temo, ki ima poleg javnega tudi gospodarski značaj, potrebno se bo ukvarjati tudi z zvišanjem temperature. Prihajalo bo do obsežnih poplav zaradi močnih padavin. Zato je pomembna tudi strategija za sredozemlje in sicer gre za vodno strategijo. To bo dobra priložnost za pogovore med eh, konferenco Euromed in pa ministri Evropske unije v Barceloni. Potem se bomo pogovarjali tudi o suši in o pomankanju vode in sicer februarja. Sedaj sem orisala cilje španskega predsedstva, cilje, ki jih želimo doseči v času svojega predsedovanja. Vendar pa bomo lahko te cilje dosegli le, če bo špansko predsedstvo podpiral tudi parlament in sicer vsak posamezni poslanec tega odbora. Torej, zagotovim vam lahko svojo podporo, z vami sem danes in pripravljena sem na pogovor z vami, kadarkoli bo potreba po koordinaciji, kadarkoli bomo iskali možnost oblikovanja bolj trajnostne Evrope. Namreč želimo zagotoviti, da bi lahko Evropo izročili naslednjim generacijam. Hvala lepa, gospa ministrica Espinoza. To je bil zelo ambiciozen program. 12 točk sem si zapisal in veliko različnih ukrepov, ki ste jih orisali. Parlament in svet bosta kot so zakonodajalca morala na teh področjih seveda sodelovati. Danes zaseda Koreper in sicer se ukvarja z vprašanjem, kaj bo Evropska unija predstavila v Združenih narodih 31. januarja. Ali bo šlo za številko 20, 22 ali 30 ali za 20 in 30. Upamo lahko seveda le, da bo Evropska unija nastopala z enotnim glasom. Tukaj gre namreč za pomembno temo varstva okolja. Veliko, koliko se je javilo besedi, najprej gospod Sebr. Prosim, da ste kratki, tako da bodo vsi lahko prišli na vrsti. Hvala lepa, gospod predsednik. Skušal bom biti, biti kratek. Hvala lepa tudi ministrici, da nas je obiskala in da je predstavila program španskega predsedovanja. Iz njene predstavitve sem ugotovil, eh, da je varstvo okolja eh, tudi po njenem mnenju povezano tudi z industrijsko politiko, z gospodarstvom. Eh, veste, kako je vse skupaj potekalo v Kopenhavnu in tudi pri zadnji konferenci okoljskih ministrov se je zgodilo, da Evropa ni govorila z enotnim glasom, obstajajo namreč zelo velike razlike znotraj Evropske unije. Kaj nameravate storiti kot predsednik? kot predsedstvo, da bi oblikovali jasno evropsko stališče. Kako nameravate premustiti nesoglasja, ki obstajajo? Omenili ste vodno gospodarstvo, prihajate iz države, ki ima veliko sonca, žal pa malo vode. Navedli ste številne konference, ki jih nameravate organizirati, niste pa eh, povedali, kateri so konkretni cilji španskega predsedstva. Kako se nameravate boriti proti pomankanju vode? Kako želite umilite, umiliti posledice v okvirni eh, direktivi? smo zapisali zavezo eh, oziroma obvezo držav članic, da uvedejo enotne cene za vodo. Imamo številne pomembne pobude. Španija je pomembno veliko gospodarstvo ali obstajajo pobude tudi v Španiji, da bi omejili uporabo vode. Kaj namravate storiti, da bi se s tem problemom res soočili. Potem pa pobude v povezavi z novimi tehnologijami, z uporabo novih tehnologij. Na ta način bi lahko zmanjšali prekomerno porabo naravnih verov, kot je recimo voda in tako naprej. Naslednja točka. Trenutno razpravljamo o direktivi IPCC in želimo, da bi v Evropi imeli vsaj približno enake standarde. Veste, da obstajajo velike razlike v državah članicah in nekaj držav članic je predvsej zainteresiranih za to, da bi ohranile bolj ohlapne standarde. Torej, kaj nameravate storiti na tem področju, kjer so razlike predvsej velike? in eh, lahko vas podprem, eh, ko ste dejali, da potrebujemo predlog za eh, bio odpadke in zelo bi me veselilo, če bo špansko predsedstvo predstavilo konkreten predlog. Hvala lepa. Richard Seber, 20, se vas je javilo k besedi, s tem zaključujem seznam govorcev in omejiti se bo potrebno na dve minuti in pol. Linda, ja, kratka bom dobrodošla ministrica. Videli smo vas v Strasburgu pretekli teden, tako da vas danes ponovno pozdravljamo. Vprašanje, na katerega bi se rada osredotočila, je Kopenhagen in kaj se bo zgodilo po Kopenhagenu. Mislim, da nisem edina, ki je nekoliko zmedena glede tega, kaj natančno se bo zgodilo. Kaj ti prejšnji teden sem razumela, da naj bi 21. januarja različne stranke, ki so podpisale sporazum v Köbenhavnu, predložile svoj emisijski načrt eh, Združenim narodom. Potem pa smo pretekli teden slišali, da je ta datum precej prožen. Zanima me, kje se trenutno nahajate ministri, okoljski ministri Evropske unije. Slišala sem, da je namreč Francija predstavila drugačen predlog kot eh, Evropska unija. Ali je to res? Kmalo bo potekalo srečanje v Bono in sicer zgodaj spomladi, kako se Evropska unija pripravlja na Bon in kako nameravate ponovno oživiti zanos pred. Uh, konferenco v Mehiki. Namreč Obama veliko govori o boju proti podnebnim spremembam, vendar pa mislim, da je nekoliko odstopil, ko gre za konkretno uresničevanje. Hvala lepa, Chris Davis. Hvala lepa, gospa ministrica. Prihodnji torek bo potekal ključen sestanek okoljskih ministrov z odborom za boj proti podnebnim spremembam in zanima me, kaj svet počne. Pred tremi leti se je svet strinjal, da naj bi uvedli 12 projektov za eh, lovljenje in skladiščenje oglika in sicer do leta 2015. Leta 2008 smo predlagali, da bi uporabili sredstva iz eh, scheme za trgovanje z emisijami v ta namen tri leta kasneje je, eh, oziroma tri mesece kasneje je svet ta predlog sprejel. Vendar pa v celotnem letu še nismo ugotovili, kako bi lahko ta sredstva dejansko uporabili. Komisija je sedaj predstavila osnutek odločitve, ki ga bo odbor obravnaval prihodni torek. In sicer gre za nadzor nad izborom različnih projektov in dodeljevanjem sredstev. Vendar pa je tukaj še alternativen predlog Nemčije, ki želi renacionalizirati celoten postopek. Dejala je, ja, toliko sredstev imamo, razdelimo jih med 27 držav članic, pri tem torej ne bi bilo evropskega nadzora nad temi projekti. V začetku tedna je v svetu prihajalo do velikega razhajanja v mnenjih. Ne moremo izgubljati časa, to je prva priložnost po Kopenhavnu, da dokažemo, da se zares zauzemamo za nizko oglično prihodnost. Torej, kaj počne predsedstvo, da bi zagotovilo pozitiven rezultat? Najlepša hvala. Gospa Bili. Gospa ministrica dobrodošli in najlepša hvala za vaš obisk. Špansko predsedstvo se želi osredotočiti tudi na tla. To je dobra novica. Dobra novica je tudi, da ste se odločili, da boste v svetu nadaljevali z delom na besedilu, ki ga je predložila portugalska leta 2, ki je po mojem mnenju najprimernejši predlog. Francija, Nemčija in pa Združeno kraljestvo pa nasprotujejo temu osnutku direktive. Menijo, da je ta osnutek prestrok in da gre predaleč. Gospa ministrica, strinjam se z vašim mnenjem, da potrebujemo skupna pravila v Evropski uniji, ko gre za onesnaževanje tal zagotoviti moramo tudi kakovost voda v Evropski uniji. Potrebno je do, natančno določiti rabo tal v kmetijske namene, hkrati pa je potrebno zagotoviti zaščito zdravja naših državljanov. Kdaj menite, da bi lahko dosegli soglasje 15. marca pri vrhu okoljskih ministrov in kje je špansko predsedstvo pripravljeno sprejeti kompromise in kje imate postavljene meje, ki, jih, ki se jim ne boste odrekli. Gospod Rosi, hvala lepa, gospa ministrica. Presenečen sem, da se vaš program osredotoča v glavnem na podnebne spremembe povezane z COP15 ali pa za pripravami na COP16. Po vašem mnenju, katere so tiste industrije, ki najbolj oznesnažujejo okolje in katera industrija najbolj prispeva k zvišanju temperature. Vi kot okoljska ministrica se morate ukvarjati z vsem, tudi z COP16, vendar pa me zanima, kaj menite o pobudah, ki jih nismo uresničili znotraj Evropske unije. Poleg tega me zanimajo tudi odpadki, odpadki recimo v morju. Kaj pa izdelki, ki prihajajo iz tretjih držav, ki jih uvažamo v Evropsko unijo, v tretjih državah pa se uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, ki so v Evropski uniji prepovedana. Vendar pa so ti izdelki na mizah v Evropski uniji jedo eh, jih eh, naši otroci. Potem pa eh, je tukaj še jedrska energija, jedrski odpadki. Kaj predlagate glede prometa, prometa po cesti, železnicah, morju? Zanima me, kaj predlagate, da bi uspodbudili tiste države, ki se nekoliko manj zauzimajo za ekološko proizvodnjo energije tukaj mislim na sončno energijo uh, in tako naprej. Torej, zanima me vaš program, ne gre zgolj za podnebne spremembe, gre za celotno okolje. Ali nam lahko poveste, kakšen je vaš program za okolje? Hvala lepa, gospod Rosi, Krista Klas. Ja. Hvala lepa, predsedujoča sveta. Lahko bi kar nadaljevala s tem, kar je povedal kolega Rosi. Tudi meni se zdi, da manjkajo praktični načrti, ki čakajo špansko predsedstvo v prihodnih šestih mesecih? Tukaj bo potrebno sprejeti določene odločitve. Dejali ste, da se boste ponovno posvetili evropskim tlem. To ste omenili v isti sapi kot eh, zrak in vodo. Gospa ministrica, obstajajo velike razlike. Zrak in voda ne poznata meja. Tla pa so znotraj meja določene države. Zaradi tega morajo države članice prevzeti odgovornost za ohranjanje kakovosti tal. Če govorimo o direktivi za zaščito tal na evropski ravni, mislim, da ta ni potrebna. Potem pa je tukaj uredba o biocidih. Dejali ste, da želite zaščititi ekosisteme in pa zdravje državljanov Evropske unije. Kaj nameravate storiti glede uredbe o biocidih? Ali boste izvedli pritisk na komisijo, da bomo izvedli tudi študijo o vplivu, kar zadeva uvoz in izvoz? Naša naloga je, da tudi v prihodnosti zagotovimo ustrezno zdravje naših eh, potrošnikov, potem pa standardi na področju higiene. Rada bi kaj več slišala o programu španskega predsedstva. Poleg tega pa Španijo prosim, da bi si prizadevali za okrepljeno sodelovanje na evropski ravni. Hvala lepa. Gospa Klas je poročevalka za uredbo o biocidih. Kriton Arzenis. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, ministrica. Pozdravljam vašo osredotočenost na bioraznolikost oziroma na biotsko raznolikost, kaj te, eh, to je zelo pomembno. In pomembno je tudi, da ohranimo ekosisteme, ki poskrbijo za uh, izničenje kar 50 odstotkov emisij CO2. -ja potem pa je tukaj les in trženi lesa na evropskem trgu. Želimo preprečiti uvoz nezakonito pridelanega oziroma proizvedenega lesa. Tukaj pa je zelo široko zastavljena definicija zakonite proizvodnje. Veliko odločitev je v rokah proizvajalcev samih. Pri tem pa se moramo zavedati, da se srečujemo z velikim krčenjem gozdov in zaradi tega prihaja kar do 20 odstotnega povečanja emisij CO2 -ja. in zato mislim, da bi morali poskrbeti za ustrezen podnebni element tudi na tem področju in sicer ločeno od ciljev 2020-2020. Hvala lepa. Dank u wel, voorzitter. Um... Gospod Gebrandi, hvala lepa. Gospod predsednik, zahvaljujem se španski ministrici. Mislim, da svojim delom pričenja v težavnem obdobju, predvsem kar zadeva podnebje in pa podnebne spremembe. To je velik izziv v tem letu. Mislim, gospa predsedujoča, da ste predstavili ambiciozen program in rad bi vam čestito. Vendar pa bi se rad osredotočil na biotsko raznolikost. Omenili ste, da je to ena izmed vaših eh, prioritet, omenili ste gozdove in pa biotsko raznolikost oziroma raznovrstnost eh, v morju. Rad bi vas opozoril na glasovanje, ki smo ga imeli danes do povdne. Glasovali smo o CITES in podprli smo prepoved lova na modroplavutega tuna. Ali se boste zauzeli za to prepoved? Vem, da prihaja do določenih premikov tudi v Franciji, torej imamo Eh, sredozemsko zavezo, ki se bori proti tej prepovedi in mislim, da bi lahko špansko predsedstvo pri tem igrala pomembno vlogo. Potem pa bi rad eh, vedel še, če lahko kaj več poveste o prepovedi uporabe. Slonovine. Gospod Eckhout. Nekateri izmed kolegov so že govorili o obdobju po Kövenhavnu, vendar pa mislim, da bi morali govoriti o obdobju pred Mehiko, kajti poskrbeti moramo za to, da bomo bolje nastopili kot Evropska unija v Mehiki. Pogovarjali smo se v glavnem o vlogi Evropske unije. Vsi se strinjamo, da je potrebno izboljšati vlogo Evropske unije, vendar pa pozabljamo, da je potrebno poskrbeti za zelo hiter premik in nisem slišal konkretnih načrtov španskega predsedstva o tem, kako izboljšati vlogo Evropske unije. Govorimo o 20-30 odstotkih v prilogi in zdi se, da se Evropa nič ni naučila iz svojih napak. Imam konkretno vprašanje za špansko predsedstvo. Prvič, vsi se strinjamo, da mora Evropa govoriti z enotnim glasom v Mehiki, ampak kdo bo govoril z enotnim glasom in kdo si bo prizadeval za to v španskem predsedstvu, da bi Evropa govorila z enotnim glasom. Drugo vprašanje. Glavne stranke so se srečale pretekli teden in dejale, da se želijo srečati marca v Združenih narodih, vse lepo in prav, Evropska unija pa jih mora pri tem podpreti ali namerava špansko predsedstvo to storiti ali se namerava pridružiti temu marčevskemu sestanku. Hvala lepa. Gospod Griffin, hvala lepa. Gospa ministrica, včeraj so trije nemški znanstveniki v časopisu oziroma v reviji Der Spiegel zapisali, da so zelo kritični, kar zadeva študijo o IPCC oziroma študijo IPCC, predvsem kar zadeva poročilo o Himalaji in pa določena druga poročila, ki ne izpolnjujejo vseh kriterijev za pripravo poročil. Govorili ste o gozdnih požarih, ki naj bi bili povezani z podnebnimi spremembami, zato ni nobenih znanstvenih dokazov, tukaj gre zgolj za špekulacije. Ali bo špansko predsedstvo pregledalo neustrezno znanost eh, IPCC-ja, sicer pa me zanima, koliko dokazov sploh še potrebujete veliko Britancev živi v Španiji in prejemam pisma, včasih zelo žalostna pisma in sicer eh, zaradi posledic zakona, eh, ki je bil sprejet v Španiji za obaljna področja. Španija bi morala prenehati z izvanjem tega zakona, spoštovati bi morala pravice lasnikov zemlišč. Ali se vam ne zdi čudno, da predsedstvo Evropske unije ignorira odločitev parlamenta? In kaj nameravate storiti glede tega? To je bilo zdaj prvih deset vprašanj. Namreč podnebne spremembe, CITES, IPCC, veliko tem. Prosim, da na ta vprašanja odgovorite, tako bomo namreč razpravo lažje organizirali. Gracias, eh, señor presidente. Sí, eh, voy a... Hvala lepa. Da, odgovorila bom na vprašanje. Poskusila bom uh, tudi vam dati nekaj več informacij, kot sem jih posredovala uvodoma. Gospod Zeber je govoril o Köbenhavnu. In res je, v povezavi s tem uvodoma nisem kaj dosti povedala. Vendar pa je prejšnji teden o tem potekala razprava na plenarnem zasedanju in zato sem se želela osredotočiti na druge teme. Kaj bi torej morali narediti po Köbenhavnu? Kaj morajo narediti parlament, svet in pa predsedstvo? Z vidika španskega predsedstva se ne smemo izgubljati v melanholiji in ne smemo razmišljati samo o tem, kaj bi se v Kopenhavnu lahko zgodilo, pa se ni. E, zazreti se moramo v prihodnost, moramo se sedaj posvetiti naslednji konferenci v Mehiki. To seveda pomeni, da se moramo angažirati na dveh področjih in sicer na svetovni ravni, tako da bo Evropa lahko še vedno odigrala pomembno vlogo in da bomo lahko zagotovili, da bo naslednje leto v Mehiki mednarodno mnenje manj raznoliko, kakršno je bilo v Köbenhavnu. Zato pa so potrebna velika prizadevanja in Evropa mora biti gonilo teh prizadevanj, kajti zmeraj je odigrala, je igrala vodilno vlogo. In eh, Evropa lahko poskrbi za napredek tudi na tistih področjih, kjer je že bil dosežen napredek v Kopenhavnu. <clears throat> Zdaj je potekalo tudi zasedanje AST Koreperja. Eh, in eh, ravno kar sem dobila obvestilo o tem, o čem so razpravljali. Koreper se je odločil, da bo sestavil dokument komisije in pa sveta, v katerem bo zapisano, da Evropska unija podpira dogovor iz Köbenhavna in da tudi ostaja pri svojih ciljev, torej 20 um, odstotkov do leta 2020 in 30 odstotkov v primeru mednarodnega dogovora. To je Torej, besedilo, o katerem se je Koreper danes uh, soglasno dogovoril in uh, zato sedaj Evropska unija ponovno govori z enim glasom. Na mednarodni ravni se ne smemo več osredotočati samo na ZDA, kakor uh, menijo nekateri, ampak si moramo zelo prizadevati tudi v naših odnosih z državami v razvoju in pa uh, novo nastajajočimi gospodarskimi silami. Resnično se moramo dobro pripraviti na Mehiko, tako da bomo lahko tam dobili to, kar vsi želimo, namreč zavezojoč sporazum, ki bo predpisoval globalno znižanje emisij CO2. Podnebne spremembe ne prizadevajo samo Evrope, ne prizadevajo samo ene izmed eh, držav članic. Gre za to, da moramo oblikovati globalno politiko, v katero moramo vključiti vse državljane, institucije, vlade. Samo na ta način bomo dosegli naš skupni cilj. Samo na ta način bomo zaščitili naš planet in zmanjšali emisijo, emisije oglikovega dioksida. Gospod Zeber je potem uh, govoril še o ciljih na področju voda. Uh, vedno več je pomankanja vode. In ne glede na to, ali živimo v eni ali drugi državi članici, je dejstvo, da obstajajo pač države članice, ki trpijo večje pomankanje in manjše pomankanje. In tukaj ne gre samo za pomankanje vode, gre tudi za ekstremne pojave, s katerimi imamo vedno pogosteje opravka. Namreč v nekem tednu obstaja ekstremna suša v enem delu Evrope, po drugi strani pa so lahko že naslednji teden v isti regiji poplave in moramo se zazemati za to, da se takšni pojavi več ne bodo dogajali oziroma, da če se že pojavijo, da povzročijo kar najmanj problemov. In a, potem vprašanje vode. Predsedstvo tukaj postavlja v spredje dve temi. Namreč po eni strani moramo zmanjšati porabo vode na vseh področjih, na področju vsakodnevne uporabe vode, eh, strani državljanov, pa tudi zmanjšanje porabe vode v gospodarski dejavnosti po celotni Evropi. Po drugi strani pa moramo uporabljati tudi nove tehnologije, ki nam eh, omogočajo predelovanje vode, Utilizar. obdelavo odpadnih voda in eh, čiščenje teh voda, tako da, so, da se takšno vodo lahko spet eh, uporabi kot pitno vodo. In pa potem tudi razsoljevanje vode, Tudi tukaj moramo izkoriščati nove tehnologije za konkretne primere, ko gre za posamezna podjetja, eh, njihove sedeže. Potrebujemo zaključen krok, tako da bomo lahko izboljšali kakovost vode. Vse mimo primer kakšnega mesta v katerikoli izmed držav članic. naprimer mesto, ki ga na veliko obiskujejo tudi turisti, naprimer poleti. Takšno mesto ima seveda večje popraševanje po vodi poleti kot pa v drugih letnih časih. Vodo, ki jo tam uporabljamo, prečistimo, recikliramo, In to vodo bi na to lahko porabili za to, da bi relativizirali celotno količino porabljene vode. To so torej naše predstave o tem, kar se tiče vode. Seveda ne smemo pozabiti na to, da seveda na to vpliva cela vrsta dejavnikov. dejavniki, ki so mogoče lokalne narave, ampak vseeno pomembno vplivajo. Eh, tukaj mislim naprimer na pogozdovanje naših eh, gorskih območij ali pa upravljanje poreči. Poreči evropskih rek, kako upravljati z bregovi rek in tako naprej. In potem ekstremni pojavi. O tem sem govorila že uvodoma. Po eni strani želimo poskrbeti za to, da če se pojavijo ekstremni pojavi, kot je naprimer suša ali poplave, da ublažimo posledice teh pojavov. To lahko naredimo z vnaprejšnjem. Uh, z naprejšnjim načrtovanjem. Nekatere države članice takšne preventivne programe že imajo, ampak ti morajo veljati za celotno Evropo. Delovati moramo tudi, eh, moramo torej preventivno. Eh, potem imamo tudi okvirno direktivo o vodah. Nekatere države članice to direktivo že izvajajo, ampak tukaj so potrebna še dodatna prizadevanja za to, da se lahko pripravimo na Eh, leto 2012, ko bo ta direktiva pregledana. Veliko je zapletenih tem mm, in tudi njihov razvoj bo še naprej eh, vodil v zapletenosti. Ampak eh, torej poskrbeti moramo za popravke, kjer je to potrebno, eh, torej, ko govorimo o tej okvirni direktivi. Gospa McEwen je vprašala o tem, kaj bo odločil svet oziroma ali je Francija predložila že kakšne druge številke. Eh, ravno kar sem povedala, kaj se je govoril Koreper danes zjutraj, medtem ko mi tukaj zasedamo. Razumem vašo skrb. Ampak eh, rečemo lahko, k sreči je to sedaj za nami, to obdobje smo že prebrodili. In uh, sedaj torej lahko nastopimo kot Evropska unija z enotnim glasom. Gospod Davis je govoril o podnebnih spremembah, govoril je o pilotnih projektih za zajemanje in skladiščenje oglika in to je prav gotovo pri, uh, eh, perspektiva za prihodnost. Po mnenju španskega predsedstva um, ima to zelo velik potencial. Evropa stavi na tehnologijo in uh, obstajajo države, ki so že odločile o lokaciji, o lokaciji projektov. V nekaterih državah pilotni projekti že potekajo. In nihče v tej sobi ne more že danes stotno napovedati, kaj je možno doseči z projekti zajemanja in skladiščanja oglika. Uh, ampak ehm, Evropa si mora tukaj prizadevati, seveda tudi druge države. Ne smemo pa seveda pozabiti na raziskave, razvoj in pa inovacije. Te igrajo izredno pomembno vlogo. Če pomislite, pred 20 leti si sploh ne bi mogli predstavljati, da bomo danes komunicirali z eh, elektronsko pošto. Takrat smo uporabljali fakse. In enako velja za nekatere druge projekte visoke tehnologije, kot je naprimer eh, CCS. Nikoli ne smemo pozabiti na to, da dobivamo vsak dan nove izume in uh, ti se potem uporabljajo po celotni Evropi. No, potem je bilo govora tudi o onesnaženosti tal. Eh, skušala sem eh, vam že dopovedati, da vem, da obstajajo težave pri izvajanju v nekaterih državah članicah. Ampak gotovo si bomo prizadevali za skupnostno politiko, tudi na področju prsti, tal. Komisija je to imenovala kot svojo prednostno nalogo, objavila že delovni dokument in tudi Španija je že pred začetkom predsedovanja kot država članica um, dajala temu področju zelo veliko težo. Podpirala je ta zakonodajni um, predlog. Želimo si, da bi bila odpravljena blokada v svetu. Danes popovdne bo potekalo strokovno zasedanje, v, eh, kjer se bodo udeležile države članice, ki imajo težave na tem področju in ogledali si bomo, kakšne so te težave, tako da bomo po, potem temu primerno sprejeli potrebne ukrepe. To smo naredili tudi na področju kvalitete kakovosti zraka in ne vem, zakaj nam pri uh, zaščiti tal to ne bi uspelo. Potreben je pač širok konsens in pa obširen dialog, zato da se lahko odpravijo problemi. Gospod Rosi je govoril o podjetjih in o industrijskih sektorjih, ki povzročajo onesnaženje zraka onesnaženje zaradi cestnega prevoza. In potem je govoril tudi o sončnih celicah. Če želimo v Evropi okrepiti boj proti podnebnim spremembam, je seveda vse pomembno, ampak ne smemo sedaj eh, govoriti o vseh dejavnikih. Eh, dobro, omenjen je bil promet eh, in govorili smo tudi že o letalskem prometu, o pomorskem prometu. Vse to so seveda elementi, ki so tukaj pomembni. Potem tudi energija iz sončnih celic, to spada pod poglavje obnovljivih energij energijah in Evropa je vodilna v svetu na področju obnovljivih energij. Prepričana sem, da lahko dosežemo 20 odstotkov obnovljivih virov energije do leta 2020 in da če bomo nadaljevali tako naprej, da morda lahko dosežemo celo boljši rezultat mislim, da sem odgovorila tudi na to, kar je omenila gospa eh, Klas. Govorila je o zraku, o vodi in o pomenu, ki ga to ima za Evropo. Potem gospod Arseni se govoril o biotski raznovrstnosti. Ehm, no, eh, to je precej konkretna tema, o kateri bom še govorila. No, nakratko sem spregovorila tudi o biotski raznovrstnosti. Uvodoma špansko predsedstvo si je tukaj zastavilo uh, veliko ciljev. Najprej želimo globalni cilj za biotsko raznovrstnost po letu 2020. Nadaljni cilj je predelava strateškega načrta eh, za sporazum o biotski raznovrstnosti. Tretji cilj je eh, zaključek mednarodnih pogajanj o dostopu do virov energije in pa in pa razporeditev dobička, ki uh, izhaja iz tega in pa potem mednarodna platforma, ki bi pospešila izmenjavo informacij med politiki in pa znanstveniki na področju biotske raznovrstnosti. To so novosti, ki bi jih morda še omenila s tem v zvezi. Naslednja tema, ki je prav tako pomembna, je boljše poznavanje gospodarskih posledic, ki jih prinaša biotska razno, izguba biotske raznovrstnosti. Potem se zavedam tudi tega, da ste danes dopovdne govorili o stališču do Rdečega križa in o CITESu. Um, mi želimo najprej počakati na predlog komisije, toliko spoštovanja moramo izkazati komisiji uh, in uh, torej želimo si počakati na predlog v povezavi z cites in z rdečo tuno. Ko bomo imeli ta osnutek predloga, bomo lahko tudi sprejeli skupno odločitev. Gospod Graf je govoril o celi vrsti tem, ki imajo opraviti z biotsko raznovrstnostjo, pa tudi z gozdnimi požarji. Eh, no, sama nisem želela povedati, da gozni požari prispevajo k podnebnim, eh, podnebnim spremembam. Želela sem eh, samo povedati, da velik del Evrope trpi zaradi goznih požarov. In zaradi teh požarov izgubljamo tudi biotsko raznovrstnost. Uh, to dokazuje statistika in ta izguba biotske raznovrstnosti se dogaja tudi v območjih Natura 2000. In gozni požari povzročajo tudi izgubo gozne mase. In to potem seveda neposredno vpliva na podnebne spremembe kaj sem želela povedati. Gozni požari torej prav gotovo vplivajo na podnebne spremembe in opravičujem se, če tega uvodoma nisem dovolj jasno predstavila. Mislim, da sem sedaj bila dovolj razumljiva. Potem ste si želeli več uh, konkretnih predlogov. Gospod Seber je govoril tudi o IPCC. Uh, eh, seveda si želimo dogovora med svetom in parlamentom o industrijskih emisijah. To je temeljni zakonodajni kamen. In eh, želimo si, da bi ta zakonodaja napredovala v času španskega predsedstva. Vemo pa tudi, da bo težko doseči dogovor, kaj ti stališča v svetu in v parlamentu se zelo razhajajo. Prepričana sem, da bomo s pomočjo dialoga, za pomočjo določene stopnje prožnosti in pa s tem, da bomo imeli pred seboj jasen cilj, ter z nekoliko popuščanja sem prepričana, da bomo lahko dosegli dogovor v kratkem časovnem obdobju. Potem še druge teme, ki so bile omenjene. te teme so bolj splošne narave, čeprav so morda pomembne za Španijo. In želela sem tudi povdariti, da sem tukaj kot predstavnica španskega predsedstva. Ampak seveda je zakonodaja v povezavi z obalami. Uh, zame zelo pomembna, vendar pa ne vem, ne, ne želim, da bi se tukaj razlikovalo med oziroma da ne bi razlikovali med stališči Španije in pa stališči predsedstva. Španija je um, leta 1988 predložila prvi osnutek zakonodaje za obale in to je še vedno referenčni kose zakonodaje, načela, ki so tam omenjena, danes še bolj veljajo, zlasti če razmišljamo o vplivu podnebnih sprememb na obaljna območja in eh, če razmišljamo o tem, kakšne vplive imajo podnebne spremembe na naše kmetijske površine, na celotno področje kmetijskih kultur. In eh, to sem mislila, ko sem eh, rekla, da vam lahko pojasnim, kaj, o čem ta zakon govori. Vendar bo je to potrebno ločiti od stališča španskega predsedstva, saj ne želimo nobenih konfliktov ali eh, zmedenosti. Tukaj ne branim interesov samo moje države, ampak branim interese Evropske unije kot celote. In potem še zadnja točka, gre za direktivo o biocidih, e, prisite za uredbo o biocidih. Gospa Klas je to omenila. Špansko predsedstvo želi pospešiti razpravo o osnutku uredbe v svetu in e, moramo se zavedati postopka, ki je pravkar bil zaključen v parlamentu. Naša zaveza je naslednja. Želimo posvečiti kar največ časa tej razpravi v svetu, želimo omogočiti dogovor v svetu. Seveda pa tukaj obstaja tudi povezava z razpravo v Evropskem parlamentu. Želimo, da bi Evropski parlament poznal eh, razpravo, ki poteka. Eh, in da pozna ključne točke, kakor naprimer eh, okoljske vidike in pa materialne vidike biocidov. Moramo določiti tudi kriterije izključenosti določenih aktivnih eh, učinkovin, tako za znanstvene namene, kakor tudi za okoljevarstvene namene. In potem imamo tukaj še vprašanje aktivnih učinkovin in njihov vpliv na okolje. Vse skupaj moramo potem v, vključiti v razpravo. E, oprostite, rekla sem gospod Klas na mesto gospa Klas in zato se opravičujem. Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala, da ste podali tako obsežne odgovore. Eh, no, ta čas bomo morali nekoliko odšteti od drugega kroga. Sedaj nadaljujem z vprašanji. Kolegica Mokunajte je naslednja. Eh, ja, naj što srečuti. Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitev programa. Podnebne spremembe so izredno pomembna tema. Um, govoriti bi morali o obnovljivih energijah. Španija je uspešna na področju veterne energije in sončne energije, uh, vendar pa obstaja tudi še vedno Eh, obstajajo določene ovire v eh, številnih državah članicah, ni dovolj volje za to, da bi dovolj napredovali na področju obnovljivih virov energije. energije. Zato me zanima, ali načrtujete konkretne ukrepe za to, da bi vse države članice spodbudili k temu, da se naj te teme lotijo na bolj učinkovit način. In potem še ocena učinka na okolje. Eh, pogosto študije v zvezi s tem niso neodvisne in zato se pogosto soočamo z naslednjim problemom. Kriteriji zakonodaje Evropske unije so morda izpolnjeni, vendar pa so ocene vpliva pogosto Eh, izvedene strani, eh, z, eh, strani, ki so pristranske. Naprimer, v primeru Baltskega morja so načrtovani projekti, ki so predvideni za območje Natura 2000, to bo vplivalo na biotsko raznovrstnost in zato si bi želeli neodvisnih ocen vpliva. Uh, Zanima me, kako eh, ocenjujete te ocene učinka in pa eh, njihovo neodvisnost. Vitorijo Prodi, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, ministrica, da ste danes z nami. Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da je Španija zavezana napredku na področju tal pa tudi boju proti podnebnim spremembam. To še enkrat kaže, kako zelo pomembno je ohranjanje tal in sicer z namenom, da preprečimo tako erozijo tal, kakor tudi posledico letega, kot recimo poplave. Poleg tega je to pomembno tudi za preprečevanje podaljševanja sušnih obdobij in pa za preprečevanje krčenja gozdov. To je zelo, zelo pomembno, kar zateva Köbenhaven. Je seveda jasno, da se povsem strinjam z vami, da je segrevanje globalnega ozračja pojav, ki je povezan z človeškim delovanjem. Zato potrebujemo aktivno diplomacijo na področju podnebja, še prav posebej zato, da bi uresničili zaključke iz Balija. Gre namreč za našo skupno odgovornost. Mislim, da v Kövenhavnu niso bili predstavljeni zadostni predlogi za dosego tega cilja. Potem pa še dva pojava, s katerima se je potrebno ukvarjati. Prvič, kitajski ne bi smeli dovoliti, da se uvrsti v skupino držav v razvoju. Drugič pa bi morali poskrbeti za kampanjo, z namenom tega, da prepričamo ZDA, da sprejmejo obvezujoče cilje. Hvala lepa. Hvala, Andres Perel. Hvala, predsednik. Nekatera od mojih vprašanj so bila že odgovorjena, ampak še dve zadevi pa bi le dodal. Veseliti bi se morali tega, kar je bilo povedano. Ampak to ne sme sedaj voditi do tega, da se bomo naslonili nazaj. Pri podnebnih spremembah nismo vedno istega mnenja, ampak pogosto se stališče zamenja z dejstvom, da moramo govoriti v en glas. Včasih sicer govorimo v en glas, ampak se sliši več odmevov. In pri tem moramo to popraviti za Mehiko. Zato vas res prosim, gospa ministrica, da se pri pripravljalnih delih prizadevate za to, da bomo za Mehiko dosegli en glas. Naslednja točka, oskrba z vodo in uh, gospodarjenje z vodo, to lahko marsikaj sprejmem, ampak ravno v sredozemskem bazenu imamo težave tudi z sušo in špansko predsedstvo mora podati odgovore. Zaščita gozdov, tu potrebujemo dialog med severom in jugom in potrebujemo tudi solidarnost evropejcev med seboj. Radi in veliko govorimo o teh temah, ampak pogosto je potem tako, da potrebujemo rešitve za to solidarnost. Tu imamo Lizbonsko pogodbo, Kopenhagen je za nami in sedaj potrebujemo solidarnost med seboj severom in jugom. Hvala lepa. Kristina Guterres Cortines. Hvala lepa. Spoštovani predsednik, draga ministrica, zelo me veseli, da ste prišli, sicer sem v drugi stranki, a vseeno mislim, da moramo sodelovati. Sedaj imamo možnost, da se zauzamemo za sredozemlje in za neko logiko, ki je sicer v Evropi ni. Že deset let sem tukaj v parlamentu in še vedno vidim, da je potrebno pri predsedstvih izvajati neko pedagogiko ali neko osveščanje o tem, kakšne so težave na jugu. Ravno na področju oskrbe z vodo, sušo so na jugu velike težave in tega ne smemo pozabiti. In zato prosim ministrico, da prispeva k temu. Moja podpora boste prijeli za to osveščanje o sredozemlju srečo imamo, da imamo generalno direktorico, ki je delala na področju raziskav, kajti raziskave in odločenje je treba sedaj združiti. Poznavanje sredozemlja in spoznanje o sredozemlju in raziskave o sredozemlju, to enostavno v Evropi še ni pristalo. In politika pa mora delati tako. Zato imam predlog in vprašanje. Politika v zvezi s podnebnim sprememba mora imeti nek sistematski pristop. Potrebujemo pa tudi pri zaščiti tal ali pri kmetijstvu nek strateški pristop, kar se tiče posledic CO2 emisij, zajemanja in skladiščenja oglika, potem razno nastajanje poščanja in tako naprej. Vse to sodi k podnebnim spremembam in k boju proti letemu. Zato me zanima, ali obstajajo kakšne obsežnejša dela, kakšna integrirana dela. Kajti pri nas v parlamentu ne vedo ljudi točno, kako pomembno je kmetijstvo za zajemanje in skladiščenje oglika in pa kako je to povezano z nezakonskim koriščenjem vode in tako. Potem pa nove ideje, nove metode za produktivno pogozditev. Tudi to je treba predvideti skupaj ob upoštevanju sejemanja skladiščenja oglika. Hvala lepa. Hvala, gospa ministrica. Veseli me, da ste danes tukaj. Veliko smo slišali o zaščiti gozdov kako nameravate upoštevati socioekonomske vidike pri politiki zaščite gozdov? To me zanima. Hvala. Hvala kratko in jedrnato. Sedaj pa Edith Estrela. Hvala lepa. Čestitke za vaš ambiciozen program, ki ste nam ga predstavili in hvala tudi za globalen in integriran vidik španskega programa. Vse je nekako povezano med seboj. Učinkovito gospodarjenje z vodami, zaščita tal, boj proti podnebnim spremembam in boj proti naravnim katastrofam. Vse to je povezano. Naravne katastrofe se pojavljajo vedno bolj pogosto in so vedno hujše, kar se tiče učinkov oziroma posledic. Gospa ministrica, rekli ste, da obstajajo dolga obdobja suše, temu pa sledijo zelo močne padavine in temu še močni požari. Pri podnebnem in energetskem svežnju, ki ga je sprejela Evropska unija, so ocenili tudi cilj energetske učinkovitosti in si ogledali razvoj obnoljivih virov energije. Evropska, Evropski parlament pa je predlagal, da bi se ustanovilo tudi neka služba za opazovanje suše. Kakšne konkretne ukrepe predvideva špansko predsedstvo za preventivo proti naravnim katastrofam, predvsem torej sušem, poplavam, suš poplav in požarov, ki so iz vidika okolja, imajo zelo hude posledice in tudi posledice za gospodarstvo. Hvala lepa, Karl Šluter. Hvala, ministrica. In eh, vidim, da je Španija končno začela povečevati emisije toplogrednih plinov predvsem zaradi vaše politike za um, obnovljive vere energije in pa za zeleno energijo. Vendar pa ste še, smo še vedno daleč od uh, ciljev za uh, uresničitev kjotskega protokola. Kaj boste naredili, da bodo te države dosegle cilje iz kjota pred mehiškim srečanjem? Torej za domačo proizvodnjo in pa za dogovor o razdelitvi bremen. Uh, Naslednje vprašanje pa se navezuje na prevoz živali. Pričakujemo predlog komisije, ki pa zamuja. Kaj bo predsedstvo storilo v zvezi z vprašanjem prevoza živali, zato da bo komisija predložila predlog in kako boste našli skupano stališče, kjer bo po možnosti čas prevoza 8 ur in um, čim boljši pogoji za živali. Kakšni so torej vaši načrti na tem področju? Hvala lepa. Še zadnje vprašanje iz Španije, Pilar Iljuzo. Hvala. Predsednik, kratka bom, saj so mi predhodni govorci vse vzeli z jezika. Govorili ste o uredbi REACH, o kemičnih proizvodih in gospa Klas je v zvezi s tem omenila tudi še nekaj vprašanj. Kako pa je z gospodarskimi ocenami vplivov? Tu gre za celo vrsto snovi, ki jih prepovedujemo, ampak snovi, ki jih uvažamo, pa vsebujejo te snovi. In tu lahko sicer izvajamo razno razne nadzore v tretjih državah članicah, ki pa se ne izvajajo. Ne izvajo se ne v Evropski uniji, niti ne v tretjih državah. Uh, Torej potrebujemo oceno vplivov in to mora dati pobudo, zato mora dati svet. Potem pa, kar se tiče zaščite okolja, moramo, moramo tudi, oziroma kar se tiče zaščite gozdov, moramo tudi dati neke spobude pri uh, zaščiti teh gozdov. imamo neke skupne okrepe. Odbor za kmetijstvo je sprejel poročilo, kjer zahteva, ki, ki, se, ki zahteva evropsko politiko za gostove. Ali mislite, da potrebujemo politiko, ki se bo osredotočila na gostove? Hvala lepa. To je bil drugi krok vprašanj. Zelo strogi smo s časom, torej približno 10 minut imate na razpolago za odgovore. Intentaré efectivamente ajustarme a los diez minutos y muchas gracias, presidente. Skušala se bom držati teh deset minut, predsednik, hvala. Ena od tem, gospe Morgolajte, je bila obnovljiva energija. Mislim, da je to dejansko tako, da obstaja evropska energija volja doseči teh 20 odstotkov obnovljivih verov do leta 2020. Različne države članice so opravile različne poti in tu moramo misliti na to, da obstajajo vrste energij, ki so seveda povezane tudi z geografsko lego države. in pa z razpoložljivostjo določitih naravnih verov. Pogosto je govora o tem, da bi se koristilo sončno energijo, ampak to potem seveda ni isto, če govorimo o neki severnoevropski državi ali sredozemski državi. Lahko bi tudi dosegli neke izravnave v severni Evropi z recimo vetrom. vsekakor bom skušala govoriti o tem in uh, morda bi lahko izmenjali tudi informacije o tehnologiji, se obveščali o ustreznih zadevah, zato da bi lažje dosegli naš skupni cilj. Slišala sem, da je to ena od vaših največjih prednostnih nalog sedaj pa, kar se tiče. Uh, V ceno vplivov na okolje. Te moramo uporabljati pravilno, in seveda je tu predpogoj, da se tudi javna uprava vključi. Ne smemo misliti samo na tiste, ki izdelujejo te ocene vplivov na okolje, ampak tudi na informacije iz javnosti, zato da tukaj zagotovimo neko preglednost. To, kar ste povedali, je pomembno, ko govorimo o informiranju javnosti. Potem pa še druga tema. Obstajajo tudi ocene vplivov na okolje, ki jih je treba izdelati za čezmejna področja. In tu se lahko zgodi, da gremo tudi čez Evropske unije in tudi tu je potrebna preglednost če gre za državo Evropske unije, ki ima mejo za tretjo državo, potem je treba tudi tu pri ocenah vplivov na okolja upoštevati ustrezno zakonodajo. Ali tu gre še za nekaj več? Lahko vam seveda dam na razpolago ustrezne informacije. vse izjave o ocenah vpliva na okolje in pa ustrezen status, kje se nanaša posamezna ocena tudi na internetu. Vsaj pri nas je tako. Če vas to zanima, vam seveda lahko dam to na razpolago. Gospod Prodi je govoril o zaščiti tal to bi rada podarila, kako pomembna je ta tema za nas. In govoril je tudi o obdobjih suše. Tu moramo razmisliti, kako bomo postopali. Če imamo obdobje suše, bi radi videli strateški načrt Evropske unije, ni nujno, da se tako imenuje, ampak nekaj, s čemer bi lahko premagali to sušo, s ciljem, da noben evropski državljan ne bo začasno stal brez vode. Hkrati pa moramo tudi delati na vseh političnih okrepih, zato da bomo preprečili to vrstne suše oziroma da bodo se pojavljale bolj poredko. V boju proti podnebnim spremembam se moramo ukvarjati z pomankanjem vode. Pri prvem mojem govoru v Ameriki, sem tudi državam v razvoju rekla, da je boj proti podnebnim spremembam nekaj, kar moramo početi na celem svetu. Prav imate z vsem, kar ste povedali. Ampak v Evropi moramo za sabo potegniti tudi druge. Ne moremo sprejeti, da bo nekdo izstopil iz tega vrata. Ravno nasprotno, kdor ima težave pri vstopanju na ta vlak, mu moramo pomagati. Mi smo tukaj orali ledino in moramo poskrbeti za to, da bo v Mehiki se izkoristil tudi na mednarodni kontekst. To bi rada povezala s tem, kar je povedal gospod Perejo. Strinjam se z njim, da pogosto pač ne moremo uh, doseči soglasja, ampak da to zamenjujemo s tem, da je treba govoriti v en glas. Torej, naš trud mora biti naš skupen trud. Zagotavljam vam, da bom delala na tem, da bomo tudi povedali stvari v, sku, v skupen glas, v en glas, ampak da bo zatem tudi stal nek kompromis, upoštevajoč tudi to, kar vi pravite tukaj v um, parlamentu. Ampak to so majhni kor koraki, ampak majhni koraki so še vedno boljši v boju proti podnebnim spremembam. Letos bo v Mehiki prišlo do neke zaprisege, do nekega prekletstva. Omenili ste tudi pomankanje vode v sredozemskem območju. 2007 je komisija sprejela sporočilo o suši in pomankanju vode. Tukaj smo slišali nekaj političnih predlogov za okrepe na nacionalni, regionalni in evropski ravni za boj proti pomankanju vode. Potem je bilo rečeno, da naj bi skupina strokovnjakov z Španijo, Francijo, Italijo in komisijo se ustanovila. In tu ta skupina je izdelala eh, priporočila za načrte eh, gospodarjenja z vodo. sredozemlje ima posebne značilnosti, strani predsedstva pa želimo enkrat za vsele sprejeti odločitve in poskrbeti za to, da bo šlo za evropsko strategijo za zmanjšanje socioekonomskih in okoljskih vplivov, ki naj bi se jih zmanjšalo pri, to, pri takšnih obdobjih suše, predvsem v sredozemskem prostoru. Upam, da nam bo parlament pomagal pri formulaciji našega stališča. Gospa Gutierrez je povedala, kakšen je pomen raziskav. Ko sem med prvim prispevkom govorila o zajemanju in skladiščenju oglika, sem tudi rekla, da ko gre za okolje, moramo oboje početi, delati skupaj. Včeraj sem se v Španiji udeležila akcijskega dneva k določenim tenam, temam, med drugim je šlo za um, raznolikost vrst. Govorila sem o mednarodni platformi na področju biotske raznolikosti. Uh, zato da tukaj tudi združimo znanost in politiko in to gre v, je v skladu s tem, kar, sem, uh, kar ste rekli. No, žal mi je, že sem presegla čas, ki mi ga je dodelil predsednik, ampak nekaj pa bi le še povedala o kmetijstvu, podnebne spremembe so zelo pomembne v povezavi z kmetijstvom in To skušamo upoštevati, ko gre za omejitev negativnih posledic v kmetijstvu. Dovolite mi, prosim, da se, da bom kratka, ampak mislim, da bo tudi popovdan še čas za to temo. Kar se tiče transporta živali, to je omenil gospod Šliter, uh, različne teme so povezane z zaščito živali. Na eni strani imamo hišne živali in mislim, da nam bo uspelo čim prej doseči soglasje za to, da bomo 1. julija lahko sprejeli uredbo. Potem pa imamo predlog eh, direktive v zvezi z živali, ki se jih uporablja v znanstvene namene. Mislim, da tudi tukaj obstaja politično soglasje s parlamentom v zveri s tehničnim delom. In sedaj gre le še za določena vprašanja, ki so povezana z Lizbonsko eh, pogodbo, ker je zaradi nje prišlo do določenih sprememb. Potem pa označevanje. Tu pa si moramo pustiti še malo časa. Danes eh, ste govorili o označevanju, kar sicer ni povezano z zaščito živali, ampak pomembno je bilo, da tukaj ne pride do zavajanja, ampak da se potrošnikom da v roko instrument, da bo razumel, kaj kupuje. Potem pa Evropa evropsko, evropsko eh, zaščita živali v Evropi, to je zelo obširna tema. Veliko je pod poglavji. Ampak prevoz živali, mislim, da bomo tu najhitreje gotovi in tudi kar se tiče uporabo živali v znanstvene namene, tudi to bomo hitro zaključili, pri drugih temah pa bomo delo nadaljevali morda pa nam bo to uspelo tudi, morda nam pa to v okviru našega predsedstva ne bo uspelo. Potem pa še splošna tema oziroma to, kar moram sedaj nakratko uh, eh, povzeti od gospe Karuzo, Kastrela in še drugih, kjer je šlo predvsem za zaščito gozdov. Uh, to je zelo široko področje, ki se seveda navezuje na okolje, gre pa tudi za socioekonomske vidike. Mnenja smo, da v Evropi 27 imamo nekaj več kot 42 odstotkov površin gozdov. In že samo ta podatek bi nam moral povedati, kako pomembna je zaščita teh gozdov. Poleg tega pa so tu še drugi razlogi. Boj proti podnebnim spremembam, boj proti izgubi raznolikost, bizno, biotske raznolikosti, boj proti nastajanju poščav. Gozdovi lahko skladiščijo CO2 imajo floro in fauno za ohranjanje raznolikosti vrst in imajo, igrajo zelo pomembno vlogo pri gospodarjenju z vodo in pri ohranjanju tal. V gozdarstvu obstajajo socioekonomske aktivnosti tudi za ustvarjanje dohodka. Mislim, da je to dovolj razlogov za. to, da bomo organizirali konferenco na visoki ravni o gozdovih, zato da bomo lahko dosi, um, pokrili vsa ta področja. Hvala, žal mi je, da sem bila malo daljša. Hvala lepa, gospa ministrica. Tukaj smo zelo dobro razpravljali, vsebinska razprava je bila zelo dobra, videli smo tudi vaš angažma. Veselim se naslednjih šest mesecev in skušali bomo izvesti uspešno špansko predsedstvo, torej veliko uspeha pri vas na svetu, mi bomo naše v parlamentu tudi opravili. Hvala, da ste prišli in verjetno se bomo še videli na tem odboru. Hvala lepa, sestanka je konec.